Good afternoon, ladies and gentlemen. Please take your seats. I would like. Lep pozdrav, gospe in gospodje, prosim, da se počasi posedete. Pozdravljeni na še enem sestanku odbora za zunanje zadeve. Se bomo kar lotili dnevnega reda. Najprej je treba dnevni red sprejeti. Ima kdo kakšno pripombo, če ne, potem je dnevni red sprejet. Druga točka. Sprejetje zapisnikov zadnjih sej. 9. in 24. januarja smo zasedali, zdaj imam zapisnike, ima kdo kakšno pripombo? Ne, prav. Tretja točka. Sporočila predsednika. Pri pripravi dnevnega reda oziroma zdaj nimam nikakršnih sporočil, tako da se loti, lahko lotimo četrte točke. Izmenjava mnen s črnogorskim ministrom za zonanje zadeve, gospodom Darmanovičem. Gospoda Srdžana Darmanoviča lahko danes pozdravimo tukaj z nami. Upam, da sem prav izgovoril vaše ime. In to je črnogorski minister za zunanje zadeve. Kot veste, bomo jutri sprejeli poročilo v našem odboru o vaši čudoviti državi. Kar se tiče pristopnega procesa, se zdi, da Črna Gora še vedno dosega dober napredek in je najbolj napredovala pri pristopnih pogajanjih. Pred dvema tednoma smo odprli še dve poglavji za pristop. In Črna Gora ima zdaj vse več odgovornosti pri šitvenem procesu nasploh. Odprti ga sta bili poglavji 26 in 35. Uloga po, oziroma situacija po volitvah, uloga Rusije, pristop Črne gore k NATO, vse to so procesi, ki jih je treba pozorno spremljati. Predlagal bi, da najprej damo besedo gospodu Tenoku. Ne, ne. Gospodu ministru najprej, seveda, seveda. Najprej vi dobite besedo, potem pa lahko prisluhnemo še kolegu Charlesu Tenoku v zvezi s poročilom. Še enkrat dobrodošli v Bruslju, beseda je vaša. Uh, thank you, Mr. McAllister. Hvala, gospod McAllister. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani člani odbora, spoštovani poslanci, cenjeni predstavniki Evropske komisije in sveta, gospe in gospodje. Z velikim veseljem in častjo uh, vam lahko danes spregovorim kot zunani minister in predstavnik črnogorske vlade. Gre za to, da se obravnavajo zaveze, širitvenemu procesu Evropske unije in da se preučijo rezultati Črne gore pri predpristopnih pogajanjih in eh, da spregovorimo o izzivih, ki nas še čakajo. Gre za sestanek s cenjenimi poslanci Evropskega parlamenta in s tem lahko priznamo ustrezno strateško usmeritev politik naše države. Poleg tega menim, da je trenutek takšnega dialoga primeren, sploh če pomislimo na razprave, ki so predvidene za danes, ne le o resoluciji Evropskega parlamenta v zvezi s poročilom komisije za leto 2016 o Črni gori, temveč ko boste obravnavali tudi poročila o Makedoniji, Srbiji in Kosovu. Kot vsi veste, smo imeli lani parlamentarne volitve v Črni gori in s tem smo podrtili naše prednostne naloge in usmeritve. Premije Duško Markovič in njegova vlada še vedno izvajata prednostne naloge, katerim so se zavezale prejšnje vlade, tudi ko gre za integracijo v EU in NATO. In še posebej smo zavezani temu, da bi izboljšali standard življenja naših državljanov. Pred zadnjimi parlamentarnimi volitvi smo dosegli dogovor med vlado in večino opozicijskih strank in tako smo lahko vzpostavili vlado zaupanja voljivcev tako da bomo dosegli, tako da smo dosegli legitimnost volilnega procesa. Opozicijske stranke, ki so se pridružili vladi, poskušajo doseči enake cilje kot mi in poskušamo odpraviti morbitno zlorabo javnih sredstev. Zamisel je bila, da odpravimo vsa vprašanja prek dialoga s pomočjo institucij, tako da bomo premagali nezaupanje opozicije, Eh, kar so izrazili tudi z bojkotom zasedan parlamenta. Parlamentarne volitve so bile uspešne in to priznava tudi zadnje poročilo OVSE Odihr in njunih volilnih opazovalnih misij. Eh, imeli smo 73 odstotno udeležbo voljivcev, vendar pa opozicija še vedno blokira delo v parlamentu. Opozicija pa je kljub temu priznala rezultate volitev. Pa tudi rezultate volitev na lokalni in regionalni ravni, kjer so dobili večino glasov. Na zadnjih parlamentarnih volitvah se je Črna Gora znašla v globalnih političnih procesih in interesih. Nekatere strukture v državi in izven države so poskušale izkoristiti okoliščine, v katerih smo se znašli, tako da bi prišlo do nasilja na dan volitev. Vendar zaradi profesionalnih odzivov pristojnih organov v sodelovanju z mednarodnimi partnerji, pa tudi Srbijo in zaveznicami NATO, smo, smo uspeli preprečiti takšne poskuse in naše institucije še vedno vodijo postopke, da bi odgovorne pripeljali pred pravico. Še vedno se sprožajo številne vprašanja, ki bi lahko poglobila politični razkol v naši državi, vendar pa upamo, ko bo država postala članica NATO, se bo pritisk, ki skuša doseči takšen politični razkol, zmanjšal in imeli bomo več prostora za odprt demokratični dialog v vseh institucijah. Kot demokracija se moramo naučiti, da se je treba z različnimi mnenji spopasti v demokratičnih institucijah in ne na ulicah s pomočjo nasilja. Legitimnost vlade mora izhajati iz volje državljanov in ne sme se upravljati izven meja naše države. Zagotavljam vam, da bomo priporočila parlamenta spoštovali in da bodo ta prispevala eh, k poti Črne gore v evroatlantsko integracijo. Hvaležni smo vam za nenehno podporo in vaše zaveze k temu, da priznate naše uspehe. Evropska unija se še vedno spopada s kompleksnimi izzivi, vendar to počne odločno in to predstavlja ideal enotnosti. Zato je pomembno, da Evropska unija ne, ne izgubi na svojem ugledu. Gre prav za ta cilj združitve, Eh, s katerim lahko dosegamo reforme in izboljšanje standarda v Črni gori. In to si upam trditi tudi za druge države Zahodnega Balkana. Naš trud, da se nas spreme v Evropsko unijo, ostaja ključna prioriteta za našo politiko zunanjih zadev. Eh, naša javnost to podpira v višini 76 odstotkov in to potrjuje, da smo na pravi poti. Naši državljani razumejo, da je za nas evropska agenda bistveno več kot zunanje zaveze. Verjamemo, da so obveznosti, ki izhajajo iz tega procesa, obveznosti, ki nam pomagajo oblikovati nacionalne politike. Vsaka izmed obveznosti, ki jo izpolnimo, prinese nove vrednote v naši državi. Prav tako lahko primerjamo izkušnje z drugimi državami članicami, kar prispeva k javni podpori, preden se pridružimo Evropski uniji. In zato se podpora javnosti še izboljšuje, zdaj, ko smo na poti k doseganju statusa članice Evropske unije. Prav tako bi povedal, da je širitvena politika gonilna sila za doseganje stabilnosti, varnosti in gospodarskega razvoja držav Zahodnega Balkana. Prav tako se moramo zavedati, da živimo v času vse, čas vse večjega euroskepticizma, ko so generacije, ki so se rodile in odrasle v Združeni Evropi, sprašujejo, ali je evropski projekt še pomemben. Vendar pa nedavna zgodovina Zahodnega Balkana kaže, da še vedno obstajajo tudi generacije evropejcev, ki so se pred kratkim soočale z odraščanjem v manj ustreznih, manj prijaznih razmerah, ko je bila ogrožena varnost, svobodno gibanje, dostop do zdravstva in izobraževanja. To je bilo nekaj, česar nismo mogli jemati kot samoumevno. Zato vas pozivam, da še vedno ohranimo odprte razprave v Evropskem parlamentu ko gre za širitveno politiko, tako da bodo naše države ostale motivirane pri doseganju ključnih reform. Prepričani smo, da bomo tudi v prihodnji fazi pogajalskega procesa uspešni. 26 pogajalskih poglavi smo do sedaj uspeli odpreti. In namenili smo tudi veliko pozornosti izvajanju zakonodajnega okvira prek vseh pogajalskih poglavij, še posebej pa, ko gre za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Dosegamo tudi rezultate in izboljšujemo našo evidenco na polju kazenskih preiskav in pregona. Gre za kakovost izvajanja reform in ne za čim hitrejši proces. V političnem vzdušju, kot ga imamo trenutno v Črni gori in v sami regiji, je gospodarski razvoj na našem področju izjemno pomemben, tudi za evropsko varnost in obete, posebej, če upoštevamo številne izzive, s katerimi se Evropa sooča danes. Berlinski proces je prinesel novo upanje za države Zahodnega Balkana in e, širitvena politika pomeni dodatne kakovosti za našo regijo. Zato je treba graditi na njej in jo še izboljšati. Treba se zauzemati za razvoj skupnih projektov in še dodatne integracije v regiji, pa tudi kakovostne povezave z evropskimi koridori. S tem bomo podali dober zagon gospodarskemu in drugemu razvoju naših družb in vzpostavljanju pravih temeljev za krepitev institucij in pravne države. Gospe in gospodje, transparenten politični proces gospodarskega napredka Črne gore in držav Zahodnega Balkana je mogoč le s podporo Evropskega parlamenta in drugih evropskih institucij, če želimo še naprej nadaljevati z dialogom in doseči polnopravno članstvo Evropske unije. Trud, dejavnosti in rezultati Črne gore so lahko smernice za kakovostno ohranjanje miru v regiji, eh, blaginje in varnosti, kar je pomembno tudi za evropsko sodelovanje. Na koncu mi dovolite, da se zahvalim vsem vam, ki ste nas spremljali in ki ste prispevali k doseganju napredka naših držav pri integraciji Evropsko unijo. Pošiljali ste jasna in pozitivna sporočila o našem trudu. Evropski parlament je tudi s pomočjo obsežnega dela gospoda Tenoka in odbora za stabilizacijo in pridružitev in z gospod Annelies Doc, pa tudi skupino prijateljev Črne Gore, ki predseduje gospod Ivan Jakovčič. Vsi ti akteri so pomembni sogovorniki Črne Gore. Resolucije in priporočila Evropskega parlamenta bodo še vnaprej svetilnik, ki nas vodi k Evropski uniji. Hvala torej za zagon, hvala za to, da potrjujete rezultate, ki jih dosegamo prek reform in hvala za hiter pogajalski proces. Še vedno sem pa odprt za vsa vprašanja, ki jih morda imate. Hvala. Hvala. Thank you, minister. Hvala, gospod minister. Hvala za vašo izjavo. Zdaj pa je čas še za razpravo. Predlagam, da najprej damo besedo gospodu Petru Kurumbaševu pod predsedniku delegacije EU Črna Gora. Izvolite. Uh, thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsednik. Gospa Annelies Doc me je prosila, da zastavim vprašanje gospodu Darmanoviču. Gospod Darmanovič, Strenjam se s tem, da je prednostna naloga vaše zunanje politike, da se pridružite EU in potrjujem to, da ste dosegli velik napredek pri odpiranju novih pogajalskih poglavi. Črna Gora je bila ena izmed prvih držav, ki je podpisala Istanbulsko konvencijo eh, za boj proti nasilju nad ženskami. Kaj pa Črna Gora počne, da tudi ustrezno izvaja obveznosti iz te konvencije? Od dneva, ko so potekale volitve in od poskusa državljanskega udara se je Črna Gora sooča z veliko napetosti v družbi, z bojkotom v parlamentu in sporočili, da so bili Rusi umešani v poskus udara. Kaj ste storili, da bi zagotovili čim večjo transparentnost preiskav uh, pri poskusu državnega udara? To sta dve vprašanji, ki jih je želela zastaviti gospa Doc in jih v njenem imenu predstavljam sam. Dovolite pa mi, da grem še nekoliko dlje in da zdaj iz angleščine presedlam na bolgarščino. In upam, da me bo gospod Darmanovič tako še bolje razumel. Gospod Darmanovič. Evropski skepticizem vse bolj narašča, o tem ste spregovorili tudi vi, ne le v tej regiji. Soočamo se tudi z vse večjim populizmom, brexitom in nacionalizmom. Najboljši odgovor na vse te dogodke, ki smo jim priča, je spodbujanje širitve Evropske unije. Sam bi bil izjemno vesel, medtem ko bo Bolgarija predsedovala Evropskemu svetu čez približno eno leto. Ne le, da odpiramo nova poglavja v pogajanjih s Črnogoro, temveč da jih tudi uspemo zapreti. Zato bi kolege opozoril na to, da bi sprejetje Črne gore Evropsko unijo predstavljalo močan signal tudi za sosede, kot sta Albanija in Srbija, pa seveda tudi Republika Makedonija. Takšen močan signal ne bi bil pomemben le za Črnogoro, temveč za celotno regijo. Zato vam lahko sam zagotovim, da ima Črna Gora v Evropskem parlamentu dobre prijatelje. Hvala vsem za pozornost. Hvala lepa. Gospod minister, se želite takoj odzvati? Približno 40 minut imamo na voljo, kar nekaj vprašanj in odgovorov. Eh, kar nekaterim vprašanjem odgovor lahko prisluhnemo, ne, boste odgovorili potem. Izvolite. Gospod Armanovič, torej Črna Gora je zavezana temu, da se borimo proti nasilju. Kot veste, v državah Zahodnega Balkana živimo v takšnih družbah, da moramo zares uložiti veliko truda za to, da se borimo proti nasilju nad ženskami in to smo morali početi uh, skozi celotno zgodovino. Tesno sodelujemo z evropskimi institucijami, pa tudi seveda z našo civilno družbo, s številnimi akteri, ki se borijo proti nasilju nad ženskami. Tudi vlada ima svoj program na tem področju. Ne gre pa le za nasilje, gre za to, da priznamo vlogo žensk v družbi in tudi za to, da njihovo vlogo še okrepimo. naše stranke so izredno podprle te zaveze in na vsaka, vsak tretji član na volilnem seznamu ali četrti član je bila ženska. Ne moram sicer reči, da gre za trend, s katerim bi že lahko bili vsi, za, vsi zadovoljni, se pa razmere izboljšujejo. Tako da počasi a zagotovo se približujemo evropskim standardom. Kar se pa tiče preiskav poskusa udara v Črni gori, lahko rečem, da gre za precej resne dogodke. Ni zgodba, ki bi bila izmišljena, to ni nekakšna igrica, ne gre za politične manipulacije. Šlo je za poskus udara ki bi lahko destabiliziral Črnogoro za več let. Naše varnostne službe in urad toživstva so bile izjemno pozorne in so to kaznivo dejanje preprečile. Moramo pa se seveda zahvaliti tudi našim prijateljem in zaveznikom. Poleg toživstva, policije in obveščevalnih služb je treba povdariti tudi vlogo srpske vlade in srpskega ministerskega predsednika, ki so nam pomagali med preiskavo, zagotovili so številne dokaze za kaznivo dejanje, ker se je to pripravljalo naprej na srpskem območju. Srpsko območje se je zlorabljalo za ta namen. In Posledično smo seveda tudi mi posredovali te informacije vsem našim zaveznikom NATO v Bruslju in vsem se zahvaljujemo za podporo in pomoč, ki jo dobimo pri tej kazenski preiskavi. Hvala za pomoč številnim članicam NATO, predvsem ZDA in Združenemu kraljestvu. Preiskavo je treba zaključiti do 15. aprila na, glede na našo zakonodajo, kajti ta ne sme trajati več kot šest mesecev. In do tega datuma se mora posebni tužilec odločiti, a, kako pripraviti obtožnico, ali bo koga obtožil, ali se bo primer zaprl. Urad tožilstva je podal nekatere javne izjave. In uh, ta specializirani tožilec meni, da ima uh, močan primer, močne dokaze. Eh, nekateri lahko uložijo tudi, oziroma nekateri so tudi že uložili pritožbe na sodišče in vse veste, takšne zadeve je treba v demokratični državi rešiti na sodišču. Uh, in v Črni gori vsi čakamo, kakšno obtožnico bo pripravil tožilec. Nekatere elemente je javnosti že razkril, pričakujemo pa, da vsega kljub se mu ne more razkriti, preden se proces oziroma sodna obravnava prične. To se je zgodilo v zadnjih nekaj mesecih na tem področju ni pa nobenega dvoma o tem, da bo to uh, odprto sojenje in da bo Črna Gora priča vsemu, kar se bo dogajalo, da bodo to lahko vsi spremljali. Strinjam pa se z vašimi stališči in tudi skrbjo zaradi naraščajočega populizma na naši celini. O tem ne moremo govoriti le na področju jugovzhodne, južne, zahodne Evrope. Vsi smo pri tem v istem čovnu. Mislim pa, da je to eden izmed najresnejših izzivov za evropsko enotnost, s katerim se soočamo od samega pričetka tega obsežnega projekta Evropske unije. Prihajajoče volitve v nekaterih zelo pomembnih evropskih državah, kot v Franciji, Nemčiji, na nizozemskem in potem prihodnje leto v Italiji, bodo odločilne, ključnega pomena za zamisel, dušo in obliko Evropske unije. Voljivci v teh pomembnih državah Evropske unije se bodo odločali pravzaprav o tem, kakšna bo Evropska unija v bližnji prihodnosti. Ker pa smo prepričani, da bodo voljivci v teh državah in drugot kos izzivu, menimo prav zato tudi, da je širitvena politika najboljši odgovor če se želimo boriti proti populizmu in proti evropskim politikam. Evropska unija tako ne bo postala le večja, temveč tudi močnejša. Po drugi strani pa bodo območja, kot je Zahodni Balkan, ki so vedno potrebovala pomoči, pomoč in podporo, to tudi dobila. Nismo nezreli narodi, ne gre za to, da težav ne znamo reševati sami. Gre za to, da je bila ta regija vedno mešan lonec najrazličnejših etničnih skupin. Vsi smo bili priča dogodkom v 90-ih, kaj se je zgodilo v Jugoslaviji in do tega je prišlo zaradi medetničnih napetosti. Evropski projekt ni le projekt razvoja, temveč tudi projekt miru za celotno Evropo in Zahodni Balkan tudi potrebuje jasno perspektivo, jasno prihodnost za stabilnost in mir v tej regiji. Po drugi strani pa Evropa ne bo nikoli območje miru, če tja ne bo vključena tudi naša regija. In prav zato menim, da se tudi vi tako zelo zagreto zauzemate za našo regijo in za širitev Evropske unije. In ta proces bo izjemno ploden tudi za našo regijo. Ne gre pa le za rezultate. Ko bomo enkrat postali člani, ne bo kar vse delo že končano. Pomembnejša je pot za doseganje tega cilja. Ko se pripravljamo na članstvo, spreminjamo tudi našo družbo in našo družbo usmerjamo k demokraciji, k več kulturnosti in tako postajamo bolj odporni na ta zaskrbljujoč trend, ki ste ga pravkar opisali. Zato mislim, da se z vami strinjamo in hvala vsem v Evropskem parlamentu za podporo širitvenemu procesu, ki vključuje Črnogoro. Hvala lepa, gospod minister. Dragi kolegi, osem bi vas želelo spregovoriti. Predlagam, da najprej prisluhnemo tem osmim oziroma devetim govorcem. Prav, devet vas je, potem pa moramo zaključiti s tem seznamom. Seznamom Charles Stenok, naš poročevalec je naslednji. Hvala lepa, toplo pozdravljam gospoda Darmanoviča. Pred kratkim sem se sestal z vašim premijem, gospodom Markovičem, in mislim, da sem dobro obveščen o tem, kaj se v tem trenutku dogaja v vaši državi, tudi kot poročevalec. V približno enem mesecu bo naša država najverjetneje sprožila člen 50 in to me žalosti. Ellen Duncan je bil prejšnji teden v Črnigoni in sestavljal se predstavniki vlade. Ne glede na to, ali bo do Brexita prišlo ali ne, to pomeni, da še vedno moramo ostati pozorni na Črnogoro. Strenjam se z vašimi pomisleki v zvezi z imuniteto za dva poslanca v vašem parlamentu in razumem tudi, da vaš posebni tožilec je tudi že imenoval dva predstavnika Rusije, ki sta bila povezana s tem poskusom udara. Eden izmed njih naj bi že prej poskušal izvesti atentat na vašega premijeja. Gre za zelo zaskrbljujoče zadeve, tudi britanski tisk je pisal o tem in drugi evropski časniki. Uh, Dve vprašanji imam za vas. Prvič. Če se bo dokazalo, da eh, da je ruska obveščevalna služba pravzaprav bila upletena v ta poskus udara in ko je prišlo do poskusa atentata pred desetimi leti na, pre, na premijeja Haririja v Libanonu, kjer se je sumilo srce, da so pri tem sodelovali, se je o tem govorilo v posebnem odboru Združenih narodov za preiskave. In ne vem, ali se vaša vlada tudi ukvarja s tem. Zaenkrat sicer še ne želim potegniti nekakšnih sklepov, ampak seveda obstajajo obsežni sumi, da bi Rusko obveščevalna služba GRU bila upletena v to. In kot ste rekli, se je to načrtovalo na srpskem ozemlju, zato se mi zdi ključnega pomena, da se omeni oziroma razišče tudi upletenost Beograda v vaši preiskavi. Potem pa še druga pripomba, seveda sem zelo vesel, ko, po, ko naj bi se vaša država, morda že maja, lahko priključila NATO. Seveda to ni povezano s širitvenim procesom EU, gre za usporedni proces integracije in to kaže, da postajate vse bolj zrela demokracija in da je pravni red že dokaj dobro usklajen z našim pravnim redom. Dobro upravljeno delo, sploh glede na to, s čim ste se še morali soočiti zdaj, ko je predsednik ZDA Trump. Ampak eh, ZDA so podale svoj blagoslov za vašo pridružitev in to je dober signal mm, tudi za, tako za EU kot za NATO. Žal pa mi je, ko sem prebral da, na spletnih straneh vaše vlade, da se še vedno soočate s kibernetskimi napadi. Uh, Očitno torej še vedno potekajo poskusi destabilizacije vlade v Podgorici. Sam sem tudi javno kritiziral bojkot v parlamentu, ki ga izvaja opozicija. OVSE je poročala o volitvah kot v glavnem pravičnih in ustreznih, zato se mi zdi žal, da do tega še vedno prihaja in da sploh zdaj, ko je vaša vlada že dokaj stabilna. Še vedno ostajate ena izmed boljših zgodb o uspehu in ena izmed najnaprednejših kandidatk pri širitvenem procesu. To pa je že tudi vse. Hvala lepa. Edvard Kukan. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa predsednik. To je prvič, da ste v našem odboru dobrodošli, počutite se kot doma. Črna Gora si je zbrala proevropsko vlado oktobra 2016 in nadaljuje po evroatlantski poti. To je pomembno za stabilnost, varnost in prehodni razvoj države. Zato podpiramo to izbiro. Prav tako moramo priznati stalno podporo državljanov Črne, Črne Gore za vstop v EU, kot se da je ta zelo visoka. Moramo pa spremljati tudi reformne postopke. Osredotočiti se je potrebno na reformo pravosodja, najbolj proti korupciji, organiziranemu kriminalu in izboljšanje ozračja za medije. Žal, opozicija še vedno bojkotira parlament opozicija sodi v parlament. Zato pozdravljam pobudo premijeja Duška Markoviča, ki je želel, ki si želi sodelovanja z opozicijo. Po volitvah oktober 2016 in po veliko nemirih je potrebno izvesti preiskave na vseh ravneh, tudi glede domnevnega državnega udara. Hvala lepa, da ste to pojasnili, to je bilo v vaši izjavi. Prav tako je potrebno ustrezno si tolmačiti tudi priporočila OVSE od ICHR. Kar se tiče pristopnega postopka in pristopa k NATO, je pot Črnagore jasna, želijo postati članice NATO. Mi podpiramo to odločitev. Ta odločitev pa vzbuja zanimanje zaradi geopolitičnih interesov. Vidimo, kaj počne Rusija. Upajmo pa, da bo Črna Gora sledila svojim interesom in je ne bodo obenili v napačno smer. Potem bomo imeli večino Jadranske obale, ki bo v NATO. Hvala lepa, gospod Kukan. Če se boste vsi držali dveh minut, bo imel minister deset minut časa za odgovore. Naslednji je gospod Picola, prosim. Gospodine Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi najprej prisrčno pozdravil ministra za zvonanje zadeve Črne Gore, gospoda Darmanoviča pri nas v Evropskem parlamentu in čestitev bi mu najprej za vse to, kar je Črna Gora do sedaj že uspela doseči na svoji poti k članstvu Evropski uniji. 26 od 35 od pogajalskih poglavij je že odprto in to ni malo. To je svetla, vi predstavljate svetlo točko na področju Zahodnega Balkana in še ved, eh, samo še štiri ratifikacije čakamo, preden se boste lahko pridružili NATO. Tako da je to že pohvala zunanji politiki Črne Gore, ki predstavlja svetlo točko na tem prostoru. Dve vprašanji imam za gospoda ministra. Najprej glede napredka, ki so ga države Zahodnega Balkana že uspele doseči v zadnjih nekaj letih. In težko ocenjujemo stopnjo stabilnosti na Zahodnem Balkanu preveč optimistično. To dokazujejo tudi, to dokazujejo tudi dogodki v Bosni in Hercegovini. Potem tudi odnos med Srbijo in Kosovom in tudi v vaši državi eh, prihaja do neprijetnih dogodkov. Omenjali ste poskus državnega udara na dan volitev, omenjali ste kazensko preiskavo, ki še teče. Me pa zanima, kako vi ocenjujete trenutno stopnjo stabilnosti na področju Zahodnega Balkana. To je eno vprašanje, drugo pa. Znano je, da Evropsko unijo ne vstopajo diplomacije, kot v NATO ne vojske, vstopa celotna država. Zato me zanima, kako komunicirate z organizacijami civilne družbe v Črni Gori, kako komunicirate z državljani o ceni, ki jo boste pravzaprav morali plačati kot Črna Gora, preden lahko pristopite. In to se bo odrazilo tudi eh, pri standardih življenja državljanov. Zato me zanima to dvoje. Hvala lepa. Thank you. Next. Hvala lepa. Naslednji je gospod Radoš, prosim. Hvala lepa, gospodine. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi najprej čestital in izrazil podporo Črni Gori na njeni poti k Evropski uniji. Hvala gospodu ministru, da ste se nam pridružili na današnjem sestanku našega odbora. Ena izmed naših želja pri volitvah v Črni Gori je bila, da se univerzalno priznajo rezultati volitev, kar se žal v Črni Gori ni zgodilo. Gre za proces, ki ni stekel šele včeraj, gre za zaupanje v Črni Gori in to ima seveda tudi zgodovinsko razsežnost. V vsakem primeru pa bi bilo zelo pomembno nekako preseči ta razkol ki še vedno obstaja. Seveda je to odvisno tudi od tega, kako kakovostno vlada opravlja svoje delo. Ne pravim, da bi prišlo do drugačnih rezultatov ali da je prišlo do nepravilnosti pri postopku. So se pa pojavljale težave pri samem volilnem procesu. Zato je vprašanje, ali bo vladna politika dobila podporo širše javnosti. In to je odvisno tudi od tega, kakšna je vladna politika v najrazličnejših sektorjih in ali je kakovostna ali ne. Glede na to, da je Črna Gora zelo pomembna država v tem nestabilnem prostoru, je izjemno pomembno, da vlada kar najbolje opravlja svoje delo. Zato vas pravzaprav pozivam, čeprav vem, da se tega zavedate, da se čim bolj potrudite, ker je Črna Gora tako pomembna eh, država v tem nestabilnem prostoru. Se pa že nekaj let ne more premakniti z mesta. Tako, navezal bi se na odnos z opozicijo. Predsednik vlade je poskušal ponuditi roko predstavnikom opozicije in zanima me, ali lahko poveste o tem kaj več, ali obstajajo uh, Eh, zorni koti, ki bi lahko prinesli upanje, da bi lahko Črna Gora odpravila blokado, s katero se sooča že kar nekaj let. Hvala lepa. Thank you, Mr. Radoš. Hvala lepa, gospod Radoš. Sedaj pa gospa Lunaček, prosim. Hvala lepa, predsednik. Dobrodošli, gospod minister, dobrodošli tudi v imenu skupine zelenih EFE v našem odporu. Naj vam povem, da želim tudi v imenu naše skupine ceniti napredek, ki ste ga naredili na poti v EU. V tem kratkem času pa se bomo sredotočili na tri kratke točke. Prvič, kar se tiče volitev, omenili ste že postopek glede preiskav, vendar pa ali imate kakšne konkretne elemente, ki na, ki nam jih lahko poveste, kaj se je dejansko zgodilo konkretno. In potem še dve vprašanje, ki ste se zgodili na volivni dan ali v dnevih predtem. Center za demokratične reforme, spetna stran je bila blokirana pred volitvami, tako ste nam dejali. Zakaj se je to zgodilo, kdo je to storil? In potem drugo vprašanje, slišali smo, da je na dan volitev, da so nekateri socialni mediji, kot je WhatsApp, bili ukinjeni. Kdo je to odločitev sprejem, zakaj se je to storilo. To smo slišali strani organizacij civilne družbe Črnagore in to nas skrbi. Potem pa nadalje, okolje. Slišali smo, da se govori o tem, da bi spremenili status kadarskega jezera na meji z Albanijo. Zakaj želite spremeniti status tega nacionalnega parka? In kako boste nadaljevali, če boste to storili, s tem, da boste se izognili okoljski škodi, kot je izginjanje bioraznolikosti. To je področje, ki je zelo bioraznoliko. Za celotno regijo je pomembno, seveda za Črnogoro. Kako boste to storili, zakaj to počnete in kako se boste izognili škodi za okolje in bioraznovrstnost. In potem še zadnje vprašanje kot poročevalka za Kosovo. Politiki iz Kosova pravijo, da bi se želeli ponovno pogajati o sporozumu meji s Kosovom. Bi vaša vlada bila pripravljena na to? Hvala. Thank you. Hvala lepa. Naslednji pa je James Carver, prosim. Thank you, chairman. Hvala lepa, predsednik. Dobrodošli, gospod minister. Morda se nacionalizem v vaši državi krepi tudi zaradi tega, ker želite bliže k EU leta 96 sem bil tudi mm, proti članstvu svoje države, Združenega kraljestva v EU, ker smo se bali, da bo prihajalo do raznoraznih geopolitičnih težav. In sedaj me seveda zanima, kako to ocenjujete v vaši državi. In potem, kar se tiče pristopa k NATO, kar se tiče naše evropske obramne politike, če naj upoštevamo kompleksnost modelov politike na Zahodnem Balkanu. Kaj menite o tem? Pristop gospa Švica. Hvala lepa. Bom spregovorila kar v hrvaščini, mislim, da se bova bolje razumela. Kot veste in kot smo slišali tudi danes, Eh, kot sem rekla, spregovorila bom v hrvaščini. Evropski parlament, naš odbor za zunanje zadeve, kot je postalo očitno, seveda iz razprav podpira vašo pot eh, k Evropi. Očitno je, da ste najbolj napredni od držav eh, Zahodnega Balkana. Prihajam iz Hrvaške, kot veste, iz Dubrovnika in zares podpiram kot predstavnica države in unije, da boste vstopili v NATO. To je eden izmed pomembnih eh, korakov na poti k stabilnosti. Imeli smo večlateralni sestanek med Hrvaško, Črnogoro in Albanijo in to je tudi dobra priložnost za doseganje stabilnosti na tem področju. Ne glede na dogodke iz preteklosti moramo podpreti takšno ravnanje in reči, da to lahko samo izboljša varnostno in gospodarsko sodelovanje. Vemo pa, da se bodo nekatera odprta vprašanja še reševala bilateralno, kot smo se dogovorili. Kljub temu bi vas pa vprašala, ko ste danes tu, kako uh, boste rešili težave na področju meje, ko gre za prevlako. Uh, prav tako me zanima, kako bo z vojnim premoženjem in kako bo z obravnavo črnogorskih taborišč. To je vprašanje, ki verjetno ne bo oviralo vas na poti k Evropi, se mi pa zdi, da bi bilo že uh, civilizacijsko dobro, da se ta vprašanja rešijo, preden se zaprejo vsa pogajalska poglavja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Pred zadnje, gospod Freund. Uh, uh, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, minister. Tudi sam bi se rad opravičil za to, da gospoda Fleckensteina danes ni tu. Prosim me, naj v njegovem imenu zastavim nekaj vprašanj. Črna Gora, kot je bilo rečeno, je bolj napredna država v pogajalskem pristopnem procesu držav Zahodnega Balkana. Čestitam vam za to, zunanje minister. Uh, Nova oblikovana vlada je izrazila zavezanost in pripravljenost nadaljevanja poti v tej smeri in skupina SND, naj vam zagotovim, bo vedno vas podpirala. Vendar pa politična nestabilnost, ki je že bila omenjena po poskusu puča na dan volitev in bojkot parlamenta strani opozicije, lahko ogrozita ta pomemben pristopni proces. Torej, sedaj, če bi vas rad vprašal, ali obstaja dialog med vašo vlado in opozicijo? Mar menite, da je možno doseči kompromis, ki bi lahko vladi dovolil nadaljevanje po poti reform? In katere korake bo vaša vlada storila za to, da bi prebrodila to blokado? Hvala lepa. Hvala lepa. In na koncu še gospod Peterle, prosim. Hey, hey, thank you, Mr. Chairman, uh, minister, your... Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, minister, hvala lepa za zelo realistično predstavitev in čestitke za napredek Črne gore v zadnjem času. Po tej izmenjavi mnen bomo govorili o štirih poročilih o Črni gori, Makedoniji, Kosovo in Srbiji in spet bomo govorili o pravicah, odstavkih, poglavjih in borili se bomo za spremembe. Na koncu pa bomo seveda spet izrazili stališče da, ampak govorili ste o kompleksnih razmerah v regiji, govorili ste o zgodovinskih izkušnjah. In seveda ste tudi navedli nekaj pomislekov, ki jih imate. Strinjam se z vami, da moramo gledati na vse skupaj širše, ne samo kar se tiče stabilnosti in varnosti v regiji posameznih državah, temveč tudi kar se tiče prihodnosti Evrope. Evropska perspektiva je bila ponujena zaradi strateških razlogov in ne smemo teh evropsko-strateških interesov spodkopati. Moje vprašanje je, kaj menite bi naj storili na regionalni ravni? In tukaj gre za zelo veliko asimetričnih situacij. Črna Gora je najbolj napredna država, pred desetimi ali pred nekaj leti je bila Makedonija in tako dalje. Torej, kako bi naj regija kot celota napredovala in šla uspešno po evropski poti. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za ta širok razpon vprašanj. Gospod minister, točno deset minut imate za odgovore. Zelo pozorno vam bomo prisluhnili. Hvala lepa za vsa vprašanja. Ni enostavno odgovoriti na vsa vprašanja, predvsem na tisto vprašanje, ki zelo podobno poznajo razmero Črni Gori. Vendar pa bom skušal v teh desetih minutah to storiti. Gospod Tenok je podal zelo celovit pregled razmer v naši državi. Konec koncev je avtor osnutka resolucije. In njegovo vprašanje je bilo, ali je ruska obveščevalna služba GRU bila vključena v dogajanja na dan volitev in ali bo to ogrozilo naše odnose z Rusijo. Seveda, ruske oblasti zanikajo kakršnokoli odeležbo katerega koli obveščevalca njihove države v tem procesu. Ko, nam, ko smo jih prosili, da nam pomagajo v preiskavah, da bi torej uporabili mednarodne stike, so samo potrdili, da so potni listi pravi in da so ti državljani državljani njihove države, torej državljani Rusije. Naši polski prijatelji, zavezniki so nam pomagali in potem naš tožilec ugotovil, da eno imen ni bilo pravo. Da je bil to nekdani, imeli nekdanjega diplomata v Varšavi, ki je bil izključen zaradi nezakonitih dejavnosti ko je pač opravlja delo na polskem. Resnično bomo imeli težave z dokazovanjem, kdo je dajal ukaze, ali je bilo to povezano z vrhom Rusije, s Kremljem, s katerim kolim državnim organom, ali pa, kot trdijo Rusi, ti posamezniki niso del državnega aparata in če so kaj storili, potem to nima opravka z državo. Žal so vse te dejavnosti povečale politični pritisk. In to je potem imelo vpliv tudi na odločitev za ratifikacijo našega pristopa k NATO. Ne morem seveda reči, da je vse skupaj sto odstotno povezano, vendar pa mislim, da moramo biti potrpežljivi in dati čas posebnemu toživcu, da predstavi svoj primer na sodišču, istočasno pa moramo skušati najti odgovor, ne samo na to, kdo je to opravil, temveč tudi, kdo je dal ukaz. Posebni tožilec organizirani kriminal je na začetku vse skupaj opizo, opisoval kot nekaj, kar je povezano s posamezniki, ki prihajajo iz koga ruskih nacionalistov. Potem kasneje pa je nakazal možnost, da bi bili povezani obveščevalci in tudi GRU. To, kar smo dobili od zaveznikov NATO, od teh posameznikih, kaže, da bi to lahko bila resnica. Skušamo pa imeti dobre odnose s vsemi državami, tudi z Rusijo. tako da smo zadržani, ne moremo pa žrtvovati naših strateških interesov. Vločitev, da bomo eh, člani NATO in EU, ni bila kar nenadna. To skaja še iz leta 2006, eh, izjave neodvisnosti in potem iz naše ostave 2007. Maja 2006 na referendumu smo se odločili za neodvisno Črnogoro in obvestili smo potem voljivce, kakšna bo Črnogora, če bomo neodvisni kakšna država bomo po neodvisnosti. Članstvo v NATO in EU je bilo zelo visoko na našem dnevnem redu. Torej, naši voljivci so se odločali na podlagi tega, vedeli so, zakaj gre. To ni odločitev izpred nekaj let. Poleg tega nikoli nismo mislili, da je članstvo v EU kot eh, neko predvideno članstvo v nekem predvidenem klubu ali članstvo NATO v tej smeri. Ne, to je članstvo v družbi demokratičnih držav in končno se bomo torej pridružili Zahodu. Torej ne gre samo za to, da smo članica teh dveh organizacij. Gre za to, da ne moremo žrtvovati naših interesov. Razumemo interese drugih držav, vemo, da morda Rusiji širitev EU ni všeč na Balkanu, vendar pa tudi mi imamo svoje nacionalne interese in zato se je potrebno boriti, če je možno s dialogom, s tem, da poskušamo imeti dobre stike z vsemi državami in najboljši način za to je, da pustimo, pustimo čas za preiskave tega ekstremno zapletenega primera. Poskus atentata, poskus udara države v državi, ki je na pragu NATO, to je seveda resna zadeva. In tukaj računamo na pomoč vseh udeleženih. Gospod Kukan, predvsej natančno, ste opisali, kaj se dogaja v naši državi. Mislim, da je, kar se geopolitičnega konteksta tiče naše ločitve, da bomo članica NATO, njegova analiza je ustrezna. In mislim, da sem že prej odgovoril, zakaj se moramo boriti za naše dolgoročne nacionalne interese. Tako pač mi vidimo Črno goro. V daljni prihodnosti in naj izpostavim, da vsi parlamenti Črne gore v 2006 imajo predsejšnjo večino za članstvo v NATO in tudi sedaj tako. Gospod Picula, spraševali ste po preiskavah, kaj se dogaja v preiskavah in kakšna je stabilnost Zahodnega Balkana v tem trenutku, kakšna je raven stabilnosti, kako komuniciramo s civilno družbo v NATO. Mislim, da sem podobno že opisal, kaj se dogaja s preiskavo. In spremljam tudi možnost, da tudi sam ne poznam vseh podrobnosti in posebnosti, kajti posebni tužilec za organizirani kriminal bi lahko imel dokaz, ki ga bo predložil šele na sodišču. Trdo dela in misli, da so ti posamezniki organizirali velik poskus zločina v naši državi. Kar vemo je, pač eh, so izjave tistih, ki so priznali svoje dejanja, poznamo identiteto tistih, ki so vse to organizirali in tudi kaj se je dogajalo v Srbiji pri pripravi. Naš posebni tožilec pa meni, da so nekateri posamezniki, žal iz črnogorskih političnih strank, tudi vključeni v to na tak ali drugačen način. Vendar pa seveda tožilec mora to dokazati na sodišču. In videli bomo, kako se bodo dogodki razvijali. Stabilnost Zahodnega Balkana ni najboljša. Na kratko, nikoli ne smemo podcenevati naš potencial za ustvarjanje konfliktov in težav glede na etnični nacionalizem, ki ga Balkan lahko prizade. Vendar pa, v tem trenutku bi dodal tudi tole. Balkan je v navskrižju geopolitičnih interesov. Zelo odločna odrežba akterjev je, ki konec 90-ih let niso bili vključeni v to ali na začetku uh, novega tisočletja. To so torej močni geopolitični akteri, ki so sedaj zelo vključeni v razmerje na Zahodnem Balkanu. In ko se to zgodi, imamo vedno težave takrat je vedno teže kot takrat, ko tega ni. To je torej del odgovora, zakaj se nacionalizem spet krepi in zakaj še vedno nismo na poti k polni stabilnosti in prosperiteti. Morda se mora tudi EU bolj angažirati, kako bi torej skušali najti po da bi integrirali tudi druge države, ne samo Črnogoro, ki je že naredila prek vse korakov na poti k pristopu. Imeli smo intenzivno kampanjo v NATO, civilna družba je bila vedno zelo vključena. Nova realnost pa je, da je del civilne družbe, ki jo podpira druga stran, vključena tudi v proti-NATO-sko kampanjo. Gospod Radoš, je modro opozoril na to, da moramo najti način, kako prebroditi razlike glede spora med vlado in opozicijo. Vladna politika je vedno nekaj, kar bi moralo iti v smeri iskanja kompromisov, grajanja mostov kar se tiče odnosov z opozicijskimi strankami. Stike imamo, vendar pa opozicija v Črni gori je precej raznolika. Veliko političnih strank je z različno politično agendo. Nekaj jih odločno podpira članstvo NATO in se bodo vrnili v parlament, ko bomo glasovali o ratifikaciji NATO nekatere so zmerno, zmerno nasprotujejo NATO, druge pa odločno nasprotujejo NATO. In hote ali ne hote igrajo vlogo proruskih partnerjev v tej igri. Torej, glede na te različne strukture opozicije, moram reči, da stike obstajajo. Vlada je kar nekajkrat že skušala ponuditi roko opoziciji, da bi tudi stopili v vlado, vendar pa v tem trenutku opozicija želi nove volitve. To je edini pogoj za vrnitev v parlament. Težava pri tem pa je, da so volitve bile svobodne, demokratične, tako so jih ocenili vsi demokratični akterji, tako vlada ZDA, kot sem že dejal, pa tudi EU in svet Evrope. In naša opozicija je trenutno edina, ki nasprotuje temu dejstvu. In seveda, je potem najlažje reči, volitve so neveljavne, zahtevamo nove. To je seveda lahko potem šarada demokracije. Če bo katerakoli stranka v prihodnje lahko dejala, dobro, zgubili smo volitve, sedaj bomo pa bojkotirali parlament in bomo s tem sprožili nove volitve. Tako je torej stanje. Po drugi strani pa imamo predsedniške volitve naslednje leto, in potem volitve v 14 mestih. Če bo opozicija uspešna na teh volitvah, bodo potem lahko razpisali splošne volitve predvsej enostavno, tako da spoh ni potrebno prositi za ponovitev teh volitev. Torej, v kratkem bomo imeli predvsej volitev, vse čas bomo na volitvah, pravzaprav. Gospa Lunaček je spraševala o Vajbru in o WhatsAppu, zakaj sta bila blokirana na dan volitev. To je bila odločitev neodvisne agencije za trem komunikacije, kajti strani so bile napadne sporočili, ki so žalili naše manjšine. Ko je število teh sporočil eh, postalo preveliko, so se agencija odločila, da bo ukinila te socialne medije za nekaj časa. To ni državni organ, to je neodvisni organ in pač so ukrepali po eh, svojem razmišljaku, glede na to, kaj se je dogajalo. Mislim pa, da seveda to ni vplivalo na rezultat volitev. Kar se tiče skadrskega jezera, smo se utemeljili na urbanem načrtovanju in upoštevamo tudi projekt Ekoloč. Vsa vprašanja, ki so vedena s kadrskim jezerom, so tudi v strateški oceni vpliva. Prav tako pa smo naredili študijo, kar se tiče vpliva na hidroelemente tega projekta. Vse skupaj je bil predmet javnih razprav in vsa mnenja smo upoštevali glede na zahtevane pravne postopke, glede na to in glede na mnenje medsektorske komisije, je potem agencija dala potrditev za ta projekt, kot je zapisano, tako da ne bo prišlo do negativnih posledic za okolje in bomo poštevali občutljivi značaj okolja. Marca 2015 smo podali to mnenje, pripravljanja dela pa so se začela zgodaj 2016. Kar se tiče meje s Kosovom, menimo, da smo naše delo že upravili. Namreč, ratificirali smo protokol v parlamentu, sedaj pa se morajo v kosovskem parlamentu dogovoriti, vlada in opozicija. Vlada odločno podpira demarkacijo po mednarodnem sporozumu, mi pa smo potrpežljivi in čakamo, na to, da se o tem vprašanju odločijo v kosovskem parlamentu, v kosovskih institucijah. Kar se tiče odnosov s Hrvaško in naših odprtih vprašanj, s Hrvaško odlično sodelujemo na skoraj vseh področjih. Vedno smo bili hvaležni hrvaškim prijateljem in zaveznikom, zato so nas podpirali na poti k EU zelo veliko podporo smo dobili, ne samo za EU, temveč tudi za NATO. Nasplošno rešujemo vsa odprta vprašanja, če se da dvostransko, z dvostranskimi posvetovanji. Če pa to ne gre, pa se skupno dogovorimo, da to pošljemo mednarodnemu sodišču, za katerega se dogovorimo in potem upoštevamo odločitev. Mislim, da težav pri reševanju odprtih vprašanj s Hrvaško ne bo. Ne vem, ali sem odgovoril na vsa vprašanja. Če sem kaj izpustil, to ni bilo namerno. Če sem res kaj pomembnega izpustil, me prosim spomnite in bom poskušal odgovoriti. Hvala lepa. Thank you so much, Minister Damanovic, uh, for coming to our... Najlepša hvala, spoštovani minister Darmanovič, da ste se odeležili sestanka današnjega odbora. Z veseljem vas pozivam k temu, da ostanete z nami. Zahvaljujem se vam in tudi vašemu ambasadorju. Ta razprava je bila korisna. Smo pri točki 5 na dnevnem redu. Gre za poročilo o poročilu Komisije v Črni gori za leto 2016. Besedo predajam poročevalcu gospodu Tenoku. Najlepša hvala, gospod predsednik. Že predvsej poglobljeno smo se pogovorili o Črni Gori z ministrom za zunanje zadeve. Zato bom na kratko povzel, zakaj gre pri mojem poročilu. Kot vedno se zahvaljujem kolegom iz odbora za vso podporo in sodelovanje pri oblikovanju kompromisnih predlogov sprememb. Mislim, da so številni pomisleki glede poročila letos, podobni pomislekom iz prejšnjih let, zdaj sem poročeval že sedem let, obstaja jasna potreba po tem, da vzpostavimo boljše sodelovanje in pa večji napredek v primeru boja proti organiziranemu kriminalu, tako v eh, regiji kot v drugih pristopnih državah Zahodnega Balkana. Prav tako je treba spodbujati vzpostavljanje okolja za svobodne medije, še vedno obstajajo določene poročila glede samocenzure, cenzure in pa nadlegovanja novinarjev. Takšni ukrepi pa morajo biti uravnovešeni in jih je treba obravnavati v kontekstu. V splošnem kontekstu je Črnogora res dosegla zelo veliko napredka v smislu doseganja pravnega reda Evropske unije in pa pri nacionalni zakonodaji. Črnogora, kot sem omenil, ostaja ena od najbolj naprednih držav na poti do pristopa k Evropski uniji in kot sem povedal že v intervenciji prej, je to še vedno pozitivna zgodba iz tiska. To frazo ponavljam že sedem let, saj je fraza, ki je zelo pomembna. To je majhna država, ki si po vseh močeh prizadeva za napredek in zdaj se sooča tudi z nekaterimi glavnimi izzivi, o katerih je govoril zunani minister v obliki preiskav. Prav tako poročilo razpravlja o volitvah, ki so potekale lani Ovsej je bil zelo jasen pri končnem poročilu, da so bile volitve pravične in svobodne, temeljne svoboščine so bile spoštovane v smislu vseh akterjev, ki so bili udeleženi in opozicija, ki skuša diskreditirati te volitve z bojkotom na parlamentu, prav gotovo ne ravna pravilno, to je navedeno jasno tudi v poročilu, potem pa še poskus umora nekdanjega premjeja in pa državni udar oziroma poskus državnega udara. To je seveda zelo zaskrbljujoče. Čakamo pa tudi na sklep sodnih postopkov zoper obtožene. In ponavljam to, kar je zapisano v poročilu. Te preiskave ter postopek mora biti čim bolj transparentni in poglobljeno izvedeni. Prav gotovo se bo diplomacija celotnega sveta osredotočala tudi na sklep teh preiskav, glede na mednarodno razsežnost, ki bi se lahko izrisala iz te situacije. Pristojni organi Črne Gore verjamejo, da je bil poskus državnega udara resničen in obenem zelo veliko dokaznega premena kaže na upletenost tujih vlad. Tudi na osnovi povratih informacij, ki sem jih dobil, ter na osnovi poročil pri nas, vse kaže na to, da vse vlade podpirajo hipotezo, da je prišlo do zunanjega vpliva pri načrtovanju tega kuja. Črna Gora bi si v letošnjem letu želela postati že četrta nova članica NATO in želeli bi čestitati za poglabljanje evropsko-atlantskih ambicij. Pomembno je, da podpremo Črno Goro pri evropskih ambicijah in upam, da bomo to lahko storili tudi jutri, ko bomo sprejeli to poročilo za veliko večino na odboru. Hvala. Hvala, gospod Tenek, poročevalec. So razpravo bi želeli zaključiti v sedmih minutah, eno uro smo se že pokvarjali v Črni gori, upam, da boste poročevalci v Senci in drugi lahko nakratko to pokomentirali. Najprej Aleksa Majer, ki je bil predsednik, gospod Majer, ki je bila predsednica. Mm pogajalske skupine. V imenu gospodot zahvaljujem se poročevalcev in soporočevalcem za odlično delo. Veliko napredka je bilo doseženo na različnih področjih. S tem poročilom pozdravljamo zavezo k integraciji Črne gore v razsežnosti Evropske unije. Si pa prizadevamo za nekatere dodatne spremembe za gotavljanje enakosti med spoloma, obenem moramo poskrbeti za invalidne osebe in pa diskriminirane osebe. Zagotoviti moramo tudi ustrezno nastavitev in pa življenjske pogoje za Rome ter spodbojati medijske svoboščine. Lahko bi besedilo izboljšali tako, da bi odrazili dejstvo, da je vsaj tretjina državljanov iz skupnosti LGBTI v Črni Gori pričala o tem, da so bili žrtve nasilja zaradi svoje spolne usmerjenosti. Zato bomo vložili tudi specifičen predlog spremembe za plenarno zasedanje. Pristop k Evropski uniji ni enostaven proces, vendar pa, ko se pogovarjam z državljani Črne Gore, podarjajo, kako je treba spoštovati temeljne človekove pravice in ustavne pravice. Še vedno moramo izražati podporo Črni Gori. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa imajo besedo soporočevalci. Vsak eno minuto. Gospod Kovačeva. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi ministrov in pa ambasadorjev, da ste z nami. Moram ponoviti svoje prepričanje, da je zgodba o Črnigori zgodba o uspehu na Zahodnem Balkanu in upam, da se bo zgodba nadaljevala. Zadnji dogodki v Črnigori in pa tudi vedno večje napetosti na Zahodnem Balkanu pa nas opominjajo na to, da zgodbe o uspehu niso samoumevne. Demokracije ne smemo imati za samoumevno in kar naprej se moramo prizadevati za demokratično načelo slediti moramo tudi napredek v tej državi, zato da bomo poskrbeli za to, da se bo spoštovalo vladavino prava in pa medijske svoboščine. Menim, da je eno najpomembnejših sporočil v tem poročilu to, da moramo pospeševati pogajanja z Črnogoro in zaključiti obravnavo nadaljnih poglavi v presobnih pogajanjih v letu 2017. Prav tako smo se strinjali glede skrbi zaradi poskusa ruskih vplivov v Črni gori. Ta vzorec vedenja v tej regiji bi lahko prispeval k dodatni destabilizaciji Zahodnega Balkana v primeru Bosne, Makedonije, Kosova in tako dalje. Pozdravljam proaktivno delovanje Črne gore tudi v sosedskih odnosih. Gospod Picolo, naslednji govorec, en minuto imate na voljo. Najlepša hvala gospod predsednik v imenu gospoda Andrakisa, ki se ni mogel odeležiti današnje razprave, se zahvaljujem gospodu Tenoku za njegovo vodstvo in konstruktiven pristop med pogajanjem. Strinjali smo se glede 18 kompromisnih predlogov, ki zajemajo na najpomembnejše vprašanje v poročilu. Želeli bi upeljati tudi ustni predlog spremembe 192, s katerim bomo upoštevali zadnji dogodek na področju migracij. Konkretno gre za sprejete šengenskega akcijskega načrta za leto 2017 in 2018. Strategija za upravljanje z integracijami na področju migracij. Upam, da boste lahko izrazili podporo temu. Gospod Radoš, naslednji govorec. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Teneku za dobro sodelovanje in to zelo uravnovešeno poročilo. Dovolite mi, da poudarim, da je kompromisni predlog številka 4 zelo dobro oblikovan, sklicuje se na državni udar in prvič se je zgodilo, da se je tudi Rusija organizacijsko gledano upletla v notranjo situacijo v eni od državno zhodnem Balkanu. Pozdravljam torej dejstvo, da pozivate komisijo in države članice k sodelovanju, da odkrijemo resnico v ozadju teh dogodkov. Oceniti je torej tudi treba, kaj se je zgodilo med tem dogodkom, ki bi se lahko končal veliko huje, kot se je. Najlepša hvala, gospod Lunaček. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tako kot so povedali drugi, se zahvaljujem poročevalcu za zelo dobro upravljeno delo pri usmitku poročila, tudi za sodelovanje z vsemi z nami. To zelo cenim. Želela bi upozoriti na dve točke ali vidika, s katerima nisem zadovoljna. Prvi zadeva dejstvo, da smo vsa vprašanja glede poskusa puča in pa odnosov z Rusijo natrpali v en odstavek. Mislim, da bi morali tukaj paziti na besedilno razmejito. Čeprav tudi sama menim, da Rusija skuša vplivati ne le na Črnogoro, ampak tudi na druge dele jugovzhodne Evrope, tudi v transatlantskem kontekstu, je to nekaj, kar je realnost, vendar ne moremo tega tako poenostavljeno povezovati v enem odstavku. Tega bi se morali lotevati drugače in se bolj poglobljeno bi se morali um, pogovoriti o tem, kaj se je dogajalo med volitvami. Tudi to je v poročilu navedeno. Na koncu koncev je čisto v redu. Bi si pa želela, da bi res diferencirali med pristopnim pogajanjem k NATO in pa k Evropski uniji. Tukaj gre za dve ločene zadeve. Kot je povedal minister iz Črne gore, si država želi pristopiti k obema organizacijama, to moramo spoštovati, vendar kot Evropski parlament mislim, da bi morali ta dva postopka bolj ločevati. Sicer pa se zelo strinjam z vsem tem, kar je zapisano v poročilu in še posebej cenim to, da smo v zadnjih letih sodelovanja upoštevali tudi okoljske in pa okoljevarstvene vidike. To je zelo dobro. Hvala, gospod Lunček. Gospod Kastaldo. Thank you, chair. Continuera. Hvala gospod predsednik, nadaljeval bom v italijanščini. Nekateri pomisleki so res vezani na polarizacijo v političnem kontekstu. Zahvaljujem se poročevalcu za vse opravljeno delo, še posebej za to, da ste omenjali korupcijo in pa agencijo proti korupciji. Ta agencija seveda mora biti operativna in pa izvajati preiskave na transparenten način. Kar zadeva svobodo izražanja, bi želeli pojasniti še nekaj. Sprejeti je treba zakonodajo, ki bo nacionalni varnostni agenciji omogočila tudi neposredni dostop do registra oziroma ne sme imeti neposrednega dostopa do podatkov organizacij civilne družbe. Kot so povedali nekateri drugi kolegi, ne smemo pozabiti, da je pristop k Evropski uniji nekaj drugega kot pristop k organizaciji NATO, čeprav to obravnavamo usporedno, vendar pa prav gotovo oboje nima enakega pomena. Predvsem se moramo osredotočiti na proces evropske integracije. Najlepša hvala pa še Edward Kukan na koncu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je primerno, da izrazim zahvalo gospodu Tehnoku za dolga leta dela na tem kompleksnem doseju. Podpiram kompromisne predloge sprememb, mislim, da so zelo dobro obesedeni, naprimer 16., ki zadeva oktobrske volitve. Z besedilom bi se morali osredotočiti na to, da je treba spodbujati preiskave teh dogodkov, ki so obdajali te volitve. Obenem je treba nacionalne institucije spodbuditi k temu, da skladno za črngorsko zakonodajo in mednarodnimi standardi to podprejo. Podpiram točke 3 in 4. Potem pa še en zelo dobro zastavljen odstavek, ko je treba obnavljati dialog s parlamentom v kompromisnem predlogu 5. To podpiram. Hvala. Would... Najlepša hvala. Zdaj pa ima besedo predstavnik komisije. Nakratko lahko to pokomentirate, gospod Haklajtner. Najlepša hvala gospod predsednik, čisto na kratko se bom odzval. Za nami je poglobljena razprava. Najprej mi dovolite, da izkoristim prisotnost ministra za to, da izrazim našo podporo, podporo Evropske komisije Črne Gore na poti do Evropske unije. Pomagali bom tako z tehničnim znanjem, kot tudi z finančno podporo. Zahvaljujem se tudi poročevalcu gospodu Tenoku, ki res zelo dobro pozna Črnogoro in ki je oblikoval zelo uravnovešeno poročilo prav tako so dobri kompromisni predlogi, ki se osredotočajo na tista mesta, kamor se je treba. Poudarjamo torej pomen premustitve trenutnih političnih razkolov, treba je dialog okrepiti tudi znotraj demokratično izvoljenega parlamenta. Še nekaj bi želel poudariti dejstvo, da cenimo poravnanost Črnegore z zunanjo in varnostno politiko Evropske unije. Obenem podpiramo tudi vlogo, ki jo ima Črnagora v nestanovitnem zahodno-balkanskem območju. Potem pa še pri stopna pogajanja. Večkrat ste že omenili, da je Črnagora pozitivna zgodba v tem smislu, da je bilo doseženo veliko napredka in da dobro se deluje na tem področju. Poročilo tudi ustrezno kaže na opremljive rezultate v smislu vladavine prava, kar obenem pospešuje tudi pristopne pogajanja. Institucije so vzpostavljene, zdaj pa moramo poskrbeti tudi za dobre rezultate, še posebej na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Najlepša hvala, gospod predsednik, in lepo se zahvaljujem tudi poročevalcu. Najlepša hvala, še kakšna pripomba ali komentar, zdi se, da ne. Glasovali bomo jutri ob devetih. Hvala, spoštovani minister, da ste nas obiskali. Lep dan vam želim še naprej. Uh, Zdaj smo pri točki šest, gre za poročilo poročil Komisije o nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016. Po nekaj zakasnitvah je 11. decembra ta država sklicala in izvedla volitve, ki so potekale na ustrezen način. Zdaj pa predajem besedo našemu poročevalcu, gospodu Ivo Vajglu. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. To poročilo bi lahko bilo podobno poročilom iz prejšnjih let. Nič bistvenega se ni spreminjalo v državi kandidatki Makedoniji, razen pomembnega dejstva, da je država padla v politično krizo. In to poročilo je nastajalo v času politične krize z namenom, da pomaga preseči to politično krizo. Rad bi poudaril, da je pri reševanju politične krize v Makedoniji prišlo do odličnega sodelovanja med komisijo in Evropskim parlamentom da smo vložili veliko napora v to, kar naj bi bila bodoča demokratična ureditev odnosov v Makedoniji. In v tem času so nastali dokumenti, kot je pržinski sporazum, pribejev, priberevo poročilo in pa spisek nujnih reformskih prioritet. Danes smo v situaciji, da čakamo na formiranje makedonske vlade. Potem, ko so bile volitve izvedene na nivoju sprejemljivih demokratičnih standardov, je prišlo pravzaprav zaradi tesnega izida do zastoja v procesu in Pravzaprav je že do, danas, do danes minilo preveč časa do formiranja vlade. V zadnjih dveh dneh smo registrirali dva pomembna poziva makedonskim politikom naj zaključijo krizo. Enega je dala komisija, drugega je včeraj dalo, dal NATO. Mislim, da je pomembno, da politični igravci v Makedoniji ki so se obvezali, da bodo dali interesu države prednost pred interesom političnih strank in posameznikov, zdaj to svojo zavezo izpolnijo. Do formiranja vlade mora priti in to po možnosti v čim krajšem času. Demokra v demokraciji se o sestavi vlade in o mandatih odloča na volitvah situacija v Makedoniji, ko gre za to, je danes jasna. Obstaja stran, obstajajo stranke, ki lahko dokazljivo formirajo vlado in imajo večino v parlamentu. Jaz bi se rad v imenu vseh, ki so delali na tem poročilu in na rešitvi krize v Makedoniji, pridružil pozivu na formiranje vlade. To je najbolj bistveno v tem trenutku. Če govorimo o poročilu, vsebuje vrsto klasičnih ponavljajočih se konstataciji o nujnosti nadaljevanja reform, reforme pravosodja, medijev, bojo proti korupciji, regionalno sodelovanje, dobro sosedstvo, izboljšati zakonodajo, ko gre za privabljanje tujih investicij itd. itd. Posebno pomembno je to, da kriza ne sproži nacionalnega vprašanja odnosov med nacionalnosti v Makedoniji in zato imajo vse stranke posebno odgovornost, posebno te dni. Hvala lepa. Hvala, Ivo Vajgl. Ponovno smo pod precejšnjim časovnim pritiskom, zato prosim, da si vsak vzame največ eno minuto za govor. Najprej gospod Petrle. Lepa gospod eh, predsednik. Eh, eh, uvod, ki sem ga dal pri prejšnji, oziroma komentar, ki sem ga dal pri prejšnji točki, seveda velja tudi za, za Makedonijo in Jaz upam, da bo eh, prišlo do formiranja vlade na taki podlagi programski, da ne bo prišlo do tega, o čem je govoril eh, poročevalec eh, Weigel, ki je pripravil poročilo z vso odgovornostjo. In jaz sem vesel, da se Evropska zveza vključuje političnega dogajanja v Makedoniji, Eh, eh, na način, eh, kakor to, to dela. Videli smo, zakaj ni prišlo do formiranja vlade v prvem poskusu, ni še povsem jasno, ali bo prišlo na drugačni programski osnovi do formiranja vlade v drugem poskusu, nekatere indikacije so, da se bo to zgodilo, Ehm, in jaz se lahko samo pridružim temu, kar je rekel gospod Weigel. Napredek bomo dosegli oziroma bodo dosegli, če bo do ključne politične sile v Makedoniji eh, lahko dosegle skupne menovalce v, v, eh, za, za, lastno, za lastno državo. Hvala lepa. Thank you. And now to Nikila. Najlepša hvala. Gospod Kilem, najlepša hvala v imenu skupine LS. Se zahvaljujem gospodu Vajglu za odlično sodelovanje. Strinjamo se z vašim glavnim sporočilom. Glavno sporočilo tega poročila je to, da moramo biti konstruktivni, da je treba zagotoviti ravnovesje med kritikami, ki so seveda nujne, pa tudi s podbudami. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da poročilo vsebuje sporočilo, da je treba pristopno pogajanje zagotoviti na osnovi izpolnjevanja nekaterih pogojev. In bilateralnih konfliktov ne bi smeli izkoristiti za blokado procesa. Ne smemo več izgubljati časa na Zahodnem Balkanu, sicer mislim, da bo bodo ta vakum zapolnile druge neevropske sile in tudi to moramo upoštevati. Strinjali smo se glede glavnih kompromisnih predlogov. Mislim, da včasih res obstaja tanka meja med tem, ali bi lahko neki drugi vladi predpisovali specifične rešitve ali ne. To je delikatno vprašanje in veseli me, da smo se sporazumeli glede tega, kako nadaljevati. Prav tako se nam je uspelo izogniti nekaterim ponavljanjem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Picola. Zahvaljujem. Hvala lepa. Hvala poročevalcu, gospodu Vajglu in hvala tudi drugim kolegom za konstruktivno delo v celotnem procesu. Zajeta so že osnovna dejstva in jasna stališča o tej državi, ki je še vedno notranje zelo razdeljena in je kaj podvržena zunanjim pritiskom. Mislim, da smo zdaj besedilo še izpopolnili. V luči parlamentarnih volitev, ki so v Makedoniji potekale lani, lahko rečemo, da so bile te stabilne, tudi zahvaljujoč Evropske unije in predstavnikom Evropskega parlamenta, ki so pripomogli k temu, da se doseže sporazum iz Pržina od teh volitev smo pričakovali veliko, ker eh, so od tega odvisna življenja državljanov eh, in njihov standard. Kot je komisar Han povedal v svoji izjavi, so spremembo demokratični družbi normalne in jih je treba sprejemati, kot to temelji na demokratičnih volitvah. Zato je treba spoštovati rezultate volitev in tiste stranke, ki imajo dovolj glasov, da formirajo vlado, je to jasen znak demokracije. Upam, da ne bo težav s sestavljanjem nove vlade in da se bo proces zaključil brez politične diskriminacije. Najlepša hvala. Thank you. Charles Stanek. Najlepša hvala. Charles Stanek, izvolite. Najlepša hvala. EKR seveda podpira napredek Makedonije na poti k Evropski uniji. Obenem pozdravljamo tudi ustrezno izpeljane decembrske volitve. Obžalujemo pa dejstvo, da še vedno ni bila formirana vlada in upamo, da bo to mogoče razrešiti kar se da hitro tako kot vedno se srečujemo z ranljivo situacijo v Makedoniji, ne le med etnično, ampak tudi zaradi nekaterih zunanih pritiskov, ampak zavedam se dejstva, da je prišlo do sklenitve bilateralnega sporazuma z Bolgarijo. Z bolgarsko sosedo so obstajali v preteklosti nekatere države glede vprašanj, ki izhajajo še iz prve svetovne vojne. Kot vedno, moja politična skupina obžaluje dejstvo, da se še vedno blokira začetek pogajanj. Ne vem več, koliko let je že od takrat, ko je Makedonija prvič postala kandidatka, verjetno že skoraj deset let, ravno zaradi tega perečega vprašanja, v katerega je pletena Grčija. Upam, da bomo v procesu medijacije našli nekakšno kompromisno rešitev, ki bo spremljiva za vse udeležene strani. Seveda pa bomo podprli poročilo gospoda Vajgla, ki je odlično. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kastaldo. Ja, ja. Thank you, chair. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čestitam gospodu Vajglu za to poročilo. To poročilo je zelo uravnovešeno in pa celovito. Politična blokada, ki traja od decembrskih volitev, grozi stabilnosti te države. Takoj potrebujemo nov dogovor, novo vlado, če želimo narediti korak naprej od te polarizacije. To je bistvenega pomena. Prav tako je treba izvajati reforme, ki bodo umočile ponovno začetek pogajanj, na kar čakamo že zelo dolgo. Številna vprašanja so zelo pomembna. Podariti pa je treba to, da je bistveno, da upoštevamo tudi nekatere ukrepe, ki veljajo za socialno politiko. Naprimer, spodbojanje zaposlovanja, enakosti med spoloma. Številne socialne pobude so bistvenega pomena. Prav tako je treba zagotoviti podporo etničnim manjšinam, izvesti pa treba ustrezne pravosodne reforme, zato da bodo pravosodni organi res neodvisni. Tudi posebni tožilec se sooča z nekaterimi konkretnimi težavami. Te težave pa so opredeljene v poročilu, ki ga bomo vsekakor podprli. Hvala. Najlepša have... hvala. Seznam govorcov je zaključen. Gospod Gala, gospod Flekenšten in pa gospod Kukan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če želimo biti iskreni glede Makedonije, moramo reči, da je velik del zunanje in notranje političnih težav del, ki izhaja že iz zgodovine. E, v Grčiji še vedno niso uspeli najti rešitve na te težave, ki jih imajo e, z imenom. E, obstajajo težave z Bolgarijo, ki jih verjetno lahko ne bi bilo več. Zdaj se albanski politik pritožuje, da je treba tudi albanske manjšine spoštovati v Makedoniji. Mislim, da ne bi imeli moči odpreti tej državi poti v Evropski uniji, eh, če se ne bi ustrezno odzvali na razmere. Zdaj se država usmerja proti Rusiji, ki ji sicer ne more nič obljubiti, ampak tudi zato moramo pomesti pred lastnim pragom. Hvala lepa, zdaj pa Knut Fleckenstein. Troje bi rad povedal, tako da dopolnim to, kar je povedal že kolega Picula. Prvo pripombo mi je z jezika vzel že gospod Gala, res je, pomesti moramo pred lastnim pragom. Tudi mi smo prispevali k temu, da vse skupaj ni teklo tako, kot bi moralo. Drugič. Tudi sam imam prijatelje v Makedoniji. In prej, ko ministerski predsednik ni dobil večine, smo to upoštevali, zdaj pa imamo novo priložnost. Sem pa negotov. Ne vem, ali bi lahko, se lahko poigravali za mislijo manjšinske vlade. Potrebujemo pravo vlado. In tretjič, To vlado lahko priznamo le, če bodo upletene v razpravo tudi druge strani, kajti težave, ki jih mora odpraviti Makedonija, eh, se ne dajo odpraviti samo z 61 glasovi, ne glede na kateri strani so. Edward Kukan. Pa še gospod Kukan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želel bi pohvaliti delo kolega Vajgla pri tem poročilu in pa pri kompromisnih predlogih sprememb. Mislim, da bi to poročilo moralo makedonskim politikom in državljanom pokazati, da je pot do Evropske unije še odprta. Bistvenega pomena, po mojem mnenju, je, da država ne izgubi svoje naravnanosti in da nadaljuje z agendo EU. To sporočilo še posebej je pomembno po volitvah in v procesu oblikovanja nove vlade. Strijem se z večino kompromisnih predlogov, vendar, kot sem že večkrat omenil, v prejšnji razpravi, si ne bomo naredili usluge kot Evropski parlament in pa Evropska unija, ko izkoriščamo svoj položaj za to, da promoviramo specifične interese v regiji. Glede na zelo občutljivo in potencijalno eksplozivno situacijo v tej državi, mislim, da se moramo vesti veliko bolj odgovorno v smislu tega, kar bomo jutri sprejeli v tej resoluciji ali pa poročilo. Moramo se izogniti kakršnim koli nerealističnim ali pa dramatičnim pritiskom na politične silnice v Makedoniji. Najlepša hvala. Zdaj pa še predstavnik GD Nir, gospod Kalen. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani predsednik, spoštovani poslanci, tudi komisija zahvaljuje gospodu Vajglu, poročevalcu, za osnutek besedila, ki je skladno tudi z našim poročilom za zot državo iz leta 2014. In seveda smo pozitivno prebrali tudi predloge sprememb. Podpiramo Evropski parlament tudi pri pozivu Makedonije k oblikovanju vlade čim prej. Komisar Han je podal tudi deklaracijo in nekateri ste se sklicevali na njo. Zelo pomembno je, da se oblikuje makedonska vlada čim prej. Poleg oblikovanja vlade pa moramo povdarjati, da je treba izvajati vse dele političnega sporazuma, torej sporazuma iz Pržina. Vsi smo tesno sodelovali na poti do sporazuma med političnimi strankami. Želel bi omeniti tudi vlogo posebnega tožilca in pa kako pomembno je, da zagotovimo ustrezne okoliščine in čas za to, da se izvede potrebno delo. Omenjati je treba tudi nujne prioritete, ki jih je treba v celoti izpeljati. Na koncu bi želel omeniti še priporočilo komisije, na katero ste se sklicevali. Komisija podpira tudi vs trud, usmeren v to, da se to državo ponovno pripelje na pot k Evropski uniji in treba je pri tem sodelovati s pristojnimi organi. Evropski parlament, svet bosta redno obveščena o napredku dela. Hvala. Like to... Najlepša hvala. Ima še kdo kakšen komentar? Gospod poročevalec Ivo Vegr. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci. Z njimi sem zelo dobro sodeloval delali smo na osnovi medsebojnega zaupanja, pogovorili smo se o vseh težavnih vprašanjih, ki so se dotikala tega poročila. Prav tako se lepo zahvaljujem sekretarjatu, še posebej gospodu Petru Batoju. Žal mi je, da sva morda tokrat zadnji sodelovala pri poročilu. Hvala. Hi, thank you, Ivo Weigl. Hvala, Ivo Weigl. Glasovanje bo potekalo jutri. Eh, kot veste, od 9 do 15 čez 10 in verjetno bomo do te točke prišli približno 20 čez 9. Tako, zdaj se lahko lotimo sedme točke, poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2016 in če nima nihče nič proti, si bom zdaj nadel nov klobuk kot poročevalec za Srbijo in podal še nekaj uvodnih pripomb. 325 predlogov sprememb sem prejel za to poročilo in teh 325 predlogov sprememb sem pregledal po prvi razpravi v tem odboru, ko smo 27. in 28. No-, januarja tudi obiskali tu državo. Imel sem dobre sestanke s predstavniki vlade, predstavniki opozicije in civilne družbe. Prav tako pa sem imel tudi intenzivno razpravo z veleposlaniki naših držav in Michaelom Davenportom vodijo delegacije. Dragi kolegi, večina predlogov sprememb, ki ste mi jih poslali, se tiče pravic manjšin in sodelovanja ter pravne države in svobode medijev. To je bilo v središču vaše pozornosti. Pred dvema tednoma mislim, da smo imeli zelo dober, produktiven sestanek s poročevalci v Senci v Štrasburgu. Dogovorili smo se, da želimo to poročilo hraniti čim bolj uravnoteženo in dosledno in mislim, da nam je to tudi uspelo. Na koncu smo dosegli 18 kompromisnih predlogov in poleg razhajajočih se meni, da je političnih vidikov te države se nas večina strinja, da je treba ohrabriti, opogumniti Srbijo, da ostane na svoji poti. Eh, k Evropski uniji in da še vedno ostaja nekaj manevrskega prostora za izboljšave na določenih področjih, kar je tudi treba izpostaviti. Pred nekaj leti eh, je bilo 20. in 27. poglavje odprto na medvladni konferenci tu v Bruslju. 26. poglavje pa je zdaj začasno zaprto osem poglavi je bilo do sedaj odprtih in dve poglavi sta bili začasno zaprti. Današnja odločitev je pomemben korak na poti te države k Evropski uniji in mislim, da s tem tudi priznavamo napredek, ki so ga dosegli v zadnjih nekaj letih. Mi kot Evropski parlament smo vedno jasno povedali. Odkar so se odprla prva poglavja, da je treba doseči bistven napredek pri najpomembnejših poglavjih. Recimo pri 23. in 24. poglavju in pri 35. poglavju, da so to poglavja, kjer je treba doseči napredek in da so ta vprašanja bistvenega pomena. Presedniške volitve bodo potekale aprila, točnega datuma še ni. In v teh turbulentnih časih na Zahodnem Balkanu bi še povdaril pomen dobrih medsosedskih odnosov in procesa sprave za to regijo. Pred nekaj tedni je odbor AFET tudi imel plodno in odprto razpravo o situaciji v državah Zahodnega Balkana. Številni izmed nas smo izrazili zaskrbljenost zaradi vprašanj, ki kar ostajajo in eh, lahko povzročajo razkol in nestabilnost v regiji. Kot so povedali že drugi kolegi danes popovdne, ima Zahodni Balkan izjemno strate, izjemen strateški pomen za Evropsko unijo. Zato bi povabil visoko predstavnico Evropske unije, gospod Mogherini in komisarja Hana, na enega izmed nas, naših prihajajočih sestankov, da se pogovorimo o situaciji na Zahodnem Balkanu nasplošno. To so mi svetovali tudi kolegi iz drugih političnih skupin. In še končna pripomba. Upam, da je to poročilo o Srbiji realistično in uravnoteženo. Zahvalil bi se poročevalcem v Senci za zelo dobro sodelovanje in najlepša hvala tudi sekretarjatu odbora AFED, političnim skupinam. Zdaj pa se že veselim vaših vprašanj in pripomb. Hvala lepa. Zdaj pa moj drugi klubuk, predsednik tega odbora in zdaj bomo prisluhnili najverjetneje predsedniku parlamentarne delegacije, gospodu Kukanu kot prvem. Hvala lepa, gospod predsednik. Vas bom nagovoril kot osebo zdaj, ki nosi oba klubuka. Najprej čestitke vam, gospod predsednik, ker ste pripravili dobro in uravnoteženo poročilo, pa tudi dobre kompromisne predloge. Dobro bi bilo, če poročilo ostane realistično in optimistično. Glavne točke poročila bi se morale osredotočiti na to, da se oceni napredek Srbije eh, pri širitvenem procesu EU. Na to bi morali gledati realistično in opredeliti najpomembnejša vprašanja, ki še ostajo, kot recimo kompromisu 6, 8, 9 in 14. Po dogodkih v srpskem parlamentu lani sem vesel tudi poziva gospoda Brede v predlogu spremembe 166, da bi komisija predložila poročilo o srpskem parlamentu. Tako bi lahko parlamentu dali možnost, da sodeluje pri pristopnih pogajanjih. Bi pa bilo treba bilateralne predloge sprem čim bolj omejiti. Kar pa se tiče odnosov z Bosno in Hercegovino, je to tudi omenjeno v nekaterih predlogih sprememb, recimo v 3 in 7, kjer pozivamo srpske organe, da podprejo ustavne spremembe v Bosni in Hercegovini. Prepričan sem, da so avtori tega predloga spremembe sicer imeli dober namen, sem pa zelo skeptičen, ali ta predlog spremembe res sodi v to poročilo. In samo besedilo je tudi predvsej dvoumno, ker govori o ustavni reformi. Ne omenja pa, za kakšno vrsto ustavne reforme naj bi šlo. Hvala lepa. You, Hvala lepa, Edward Kukan. Zdaj pa poročavci v senci, najprej Tanja Fajon. Nik, tudi jaz se kar takoj pridružujem najprej zahvali za um, dobro uravnoteženo poročilo in za odlično sodelovanje z poročevalcem in poročevalci v senci. Prav tako um, mojemu predhodniku Edvardu Kukanu um, v pozivu, ko gre za negotovosti ali pregloboko poseganje v neke ustavne spremembe ali amandmane, ki vodijo dodatno decentralizacijo, precej nevarno retoriko v državi. Bi pa želela tako kot ste sami omenili na začetku, predvsem čestitati Srbiji, najprej za odprtje dveh novih poglavi, 26 in 20, posebej 20, ko govori o podjetništvu, bo gotovo zelo pomembno za prihodnost srbskega podjetništva, kjer imajo majhna in srednje velika podjetja izjemno velik pomen in upam, da bomo znotraj pogajalskega procesa postopno ustvarili boljšo klimo za srpski biznis in boljše pogoje na trgu. Hkrati želim reči, da pozdravljam napredek, ki ga je Srbija dosegla do zdaj in da je ta um, napredek, ko gre za vprašanje reform, izjemno pomemben, da je stalen. Um, skrbi me dejstvo, da se v regiji ponovno zbuja napetost v retoriki voditeljev, in zato se mi zdi, da je prav ta pot proti Evropski uniji bolj pomembna kot kdajkoli prej in bi izkoristila ta trenutek tudi za poziv vsem voditeljem, tako v Srbiji kot v soseščini, naj se vzdržijo um, nepotrebne populistične in nacionalistične retorike, ki vodi v nadaljne delitve in nesoglasja prepričana sem da v tem trenutku za to regijo potrebujemo dejansko neko svežo energijo ki jo bomo potrdili s tem da se bo politika širitve nadaljevala in gotovo so zelo pomembne reforme kot ste že omenili s področja poglavja triindvajset in štiriindvajset um, v primeru srbije pa tudi konstruktivni pristop ko gre za vprašanje poglavja petintrideset in pa dialog in normalizacija odnosa s Kosovom. Se pa tudi strinjam s pozivom, da je Zahodni Balkan nujna strateška prioriteta AFETA in zunanje politike. Ravno se vračam z Kosova in sem zelo dobro seznanjena z napetostjo, ne samo na Kosovo, ampak v vseh državah praktično nekako vre in pridružujem se pozivu in povabilu Federiki Mogherini in Hanu, da se nam pridružita v marčevski razpravi. Hvala lepa. Thank you and... Najlepša hvala. Zdaj pa na vrsti gospod Tenok. Not in the room, then we come to Mr. Weigl. Ga ni v dvorani, potem gospod Weigl. Uh, predsedujoči, uh, predvsem bi vam rad čestitev za poročilo in za smisel za zbalansiran pristop k prihodnosti Srbije v Evropski uniji. V poročilu je dovolj spodbude in dovolj kritike, dovolj kritičnosti. Rad bi izrazil tudi zadovoljstvo, ker je Srbija v času od prejšnjega do tega poročila brez dvoma dosegla velik napredek na različnih področjih. Omejil sem bom na nekaj, kar mislim, da si zasluži našo pozornost, to je Srbija v kontekstu stabilnosti Zahodnega Balkana. Očitno je, to ste tudi vi v začetku poudarili, da je na Zahodnem Balkanu še vedno veliko medsebojnih eh, eh problemov in da je treba te probleme reševati in videti v, v, v optiki skupne evropske prihodnosti vseh držav Balkana v Evropski uniji. To je naš cilj, to je naš cilj, ko govorimo o Srbiji, enako kot je naš cilj, ko govorimo o vseh ostalih eh, državah tega, te, te regije. Na koncu bi rekel samo to, eh, mislim, da je izredno nepotrebno in škodljivo, da se v številnih državah Zahodnega Balkana oživljajo nacionalistične eh, sile in retorika in da se poskuša preinterpretirati zgodovina, ki ni bila ljubezniva do nobenega naroda na tem področju. Hvala lepa. Thank you, Mr. Hvala, gospod Vajgal. Gospa Lunaček. Thank you. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se opravičila v imenu gospoda Šoltesa, ki je poročevalec v senci za Srbijo, vendar danes žal ni mogel priti na sestanek, tako da bom spregovorila jaz. Zahvalil bi se vam, gospodu poročevalcu, gospodu Mekelesterju in vsem drugim poročevalcem v senci za zelo dobro in učinkovito razpravo ter pogajanja. In tudi zato, da ste dosegli številne kompromisne predloge, ki so dobri in bi jih bilo vredno podpreti. Hvala tudi v imenu gospoda Šoldesa in v mojem imenu, da ste upoštevali številne predloge zelenih. Povedala pa bi tudi, da pozdravljam dejstvo, da je danes Srbija uspela odpreti dve novi pogajalski poglavi. Zdaj pa še nekaj bolj specifičnih vprašanj. Sama bi si želela bolj konkretnega besedila v zvezi z okoljskimi vprašanji, posebej, ko gre za strategije upravljanja z vodami in o predlogu spremembe 3.2.3 bomo glasovali jutri, ker je to, uh, ker se to tiče Donave in drugih eh, voda ter upravljanje z njimi, saj je nujno, da se zakonodaja Srbije tudi na področju okolja, okolja bolje uskladi z evropskim pravnim redom. In potem še predlog spremembe 99. Uh, eh, Zaradi novih pravil bo to ustni predlog spremembe in o tem se je treba pogovoriti ne danes na tem mestu, ampak morda s sekretarjatom in razširjenim predsedstvom. Pogovoriti se moramo o tem postopku, ampak kakorkoli, sama bom to uložila kot ustni predlog spremembe jutri. Gre za to, da mora Srbija izvesti konkretne korake, da uskladi svojo zunanjo in varnostno politiko z evropsko zunanjo in varnostno politiko. Srbija je bila decembra ena izmed več držav, ki ni podprla resolucije o Krimu v okviru Združenih narodov, ki pozivajo k opazovalni misiji na Krimskem polotoku. In to se mi zdi problematično. Če nimajo jasne politike o zunanjih in varnostnih vprašanjih, ki je usklajena z Evropsko unijo, če želi Srbija postati članica, potem pa bo morda dala veto na vprašanja o katerih se bomo dogovarjali v skupni evropski varnostni politiki, bo to povzročalo težave. Tako da uh, vas pri tem podpiram. In še enkrat bi spomnila na dogodke zadnjega aprila, ko so je rušila objekte v eh, četrti Sava Mala in se je potem odzvala policija. Mislim, da je to omenjeno v poročilu, ampak treba izvesti še več preiskav v zvezi s tem, kaj se je res zgodilo v zvezi s tem investicijskimi projekti v četrti Sava Mala v Beogradu. In še za konec dialog med Kosovom in Srbijo. Tu je treba na srbski strani storiti več. Pravkar sem prejela sporočilo avstrijskega državljana, ki je poskušal prečkati mejo Srbije na Kosovo in eh, Ta avstrijska državljanka je prispela na Kosovo v Prištino in potem je poskušala prečkati mejo v Srbijo. Zadržali so jo tam 4 ure in potem je morala policiji, policijskemu, eh, policistu plačati 50 evrov, preden so ji dovolili vstop v Srbijo. To je nesprejemljivo in to ne predstavlja dobrih medsosedskih odnosov. Zato upam, da se bo tu eh, doseglo še več napredka. Se pa že tudi sama veselim razprave s komisarjem Hanom Marca. Hvala lepa, naslednji poročevalec v senci, gospod Kastaldo. Hvala lepa, gospod predsednik. 23. poglavje o temeljnih pravicah je zdaj odprto in 24. poglavje o pravici, svobodi in varnosti pristopni proces dobro teče in zdaj bomo prišli do samega bistva, kar pa pomeni, da se moramo pri pogajanjih še bolj truditi. Mislim, da ste vi opravili odlično delo, gospod predsednik, tako da bi vas v zvezi s tem res rad pohvalil. Mislim, da je tudi dobro izreči kritike Ob pravem trenutku je pa tudi treba priznati, da Srbija dosega dober napredek in da obstajajo tam uh, politične zaveze, kljub še vedno nekaterim pomankljivostim. Treba je nasloviti tudi težave korupcije, ki so endemične. Zauzeti se moramo za neodvisnost pravosodja in svobodo izražanja. In zato se morajo zares zauzeti. Bi pa omenil še odnose med Srbijo in njenimi sosedami. Res je, da se Srbija trudi, da bi bila dobra partnerka na tem področju, ampak gre za res edinstveno situacijo na tem področju. Gotovo je, da gre za dolgotrajen in zapleten proces in še vedno bo potrebno veliko dobre volje tudi strani Evropske unije, ki mora ponuditi roko prijateljstva Srbiji, če želimo, da se odnosi v tej regiji normalizirajo. Kar se tiče vprašanja srbskih uradnikov, eh, mislim, da je situacija zapletena in nujno je, da ne podpihujemo plamenov, recimo pri vprašanju Bosne in Hercegovine, ki so že tako ali tako predvsej žgoči. Pritisk je treba izvajati tam, kjer ga le lahko in zato se mi zdi kompromisni predlog številka šest zelo pomemben. Mislim, da se je treba zavedati, da je ta država že po svoji zgodovini povezana z Rusijo in Moskvo in to sega že stoletja nazaj, zato tu ne gre za nič novega. Treba je priznati, da Srbija tudi predstavlja most z Rusijo in vzhodom in to je treba priznati. Kar se pa tiče političnega dialoga, vsekakor ne želimo postavljati ovir in vsega skupaj še bolj zaplesti. Hvala lepa. Trije so še na seznamu. Gospa Šujica najprej. Najlepša hvala. Podpiram poročilo, predvsem kompromisne predloge, čestitke poročevalcu. Kompromisni predlogi zares zajemajo večino tistega, kar smo si mi želeli in eh, za kar smo prosili. V vsakem primeru je situacija v Srbiji na podlagi vašega poročila realistična in poročilo je dobro uravnoteženo. Uh, Tisti predlogi sprememb, ki so pa kritičnega pomena, so po mojem mnenju predlogi, ki bodo še podprli Srbijo na njeni poti k Evropski uniji. Tri situacije še ostajajo. Ena so seveda odnosi z Rusijo in sama mislim, da je treba, ne glede na dolgoletne vezi med Srbijo in Rusijo, da mora Srbija upoštevati politiko Evropske unije na tem področju. Pri tem je treba ustrajati, treba je tudi uh, se zauzemati za dialog Beograd-Priština, drugače pač ne bodo mogli napredovati in Srbija se mora tega resno zavedati. In še tretja pripomba, bilateralni odnosi. Čeprav smo rekli, da se bodo nekatera vprašanja razrešila bilateralno, mislim, da Srbija, tako kot sem rekla za Črnogoro, mora razmišljati o vprašanju meja, o vprašanju pogrešanih oseb in drugih vprašanjih, ki še ostajajo v odnosih s Hrvaško in z drugimi državami. Zato pozdravljamo poročilo, opozorila pa bi, da se ne smemo ujeti v past in dvigniti rok od držav Zahodnega Balkana in jugovzhodne Evrope. Tam moramo stati prisotni. Unija se mora na ta prostor vrniti in ostati prisotna, če želimo preprečiti napetosti in stabilizirati to regijo. Zato zares upam, da bomo celoten Zahodni Balkan ohranili ohranili visoko na našem seznamu prioritet našega odbora in celotnega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa. Ana. Hvala, zdaj pa gospod Piculo. Hvala, kolega. Hvala, kolega McAllister. Čestitam vam za poročilo o napredku, ki ga je Srbija dosegla v zadnjem letu. Zdaj so, poslali smo vam še predloge sprememb, da se poročilo še izboljša. V Srbiji je izboljšan zakonodajni okvir, ki ga pa je treba še izvajati. Očiten je napredek na poti eh, v Evropsko unijo in to potrjuje tudi nova odprta poglavja. Poročilo tudi vsebuje eh, kar nekaj elementov iz poročila od leta predtem, tako da mora Srbija opraviti še kar nekaj dela. Recimo, Eh, ogrožena je še vedno svoboda medijev, gre za netransparentnost pri vprašanju lastništva medijev, neučinkovito se borijo proti korupciji, še vedno ni eh, vzpostavljena ustrezna pravna država, še vedno se ne upoštevajo zadosti pravice manjšin in splošne človeške pravice, eh, morajo ustrezno sodelovati s sodiščem v Hagu, se uskladiti z nekaterimi področji evropske politike, ki podpira tudi napredek Bosne in Hercegovine na poti k Evropski uniji in še vedno se mora izvajati dialog s Kosovom. Bistveni so konstruktivni odnosi s sosedami in reševanje drugih bilateralnih vprašanj, kot uh, je začrtanje meja eh, in podobno, če želimo, da se zagotovi skupni prostor, kjer bomo lahko zagotovili skupne evropske vrednote in vprašanja. Also, hvala lepa. Hvala. In še za konec, gospod Flekenštajn. Hvala lepa, gospod predsednik. Zadovoljen sem s poročilom in kompromisnimi predlogi, to je povedala že tudi gospod Fajon. Imam pa še nekaj pripomb. Prvič, Srbi bi morali vedeti, in to je treba danes še enkrat povedati, kljub temu, da to že piše v vašem poročilu, da smo jim hvaležni, ker nam še vedno pomaga pri organizaciji našega dela z migranti in begunci. To ni samo umevno in to počnejo po svojih najboljših močeh in sam mislim, da to počnejo zelo dobro. Drugič, Srbija igra pomembno in pozitivno vlogo pri stabilnosti, pri ohranju stabilnosti v tej regiji. In še posebej je to jasno na podlagi sodelovanja z Albanijo. In ko gre za berlinski proces. Tretjič upamo, da bomo zagotovili pozitivni vpliv, takšni meri, kot je le, mogo, kot je le mogoče, da bi eh, Republika Srpska, da bi zmanjšali vpliv Republike Srpske in treba se je truditi za ohranjanje dialoga med Biogradom in Prištino da se ne bi ponovila zgodba z vlakom. Za vlado v Beogradu pa je pomembno, da vedo, da se morajo zanesti na nas. Ne bomo pa zamižali na eno oko. Obe strani morata prispevati svoj del. Če ena stran ne bo izpolnjevala svojih nalog, potem to ne bo delovalo. In potem še moj osebni pogled. Svobodne volitve v državi so pomemben znak demokracije in po mojem mnenju se s tem ne sme igrati če bi nekdo želel doseči več glasov v parlamentu. Hvala lepa. Dank, Hvala lepa, kolega Fleckenstein. Zdaj pa bi dal besedo predstavniku komisije, gospodu Makridisu. Se z nami izvolite. Thank you, Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Že V prvih razpravah 9. januarja smo povedali, da se Evropska komisija strinja z vašo splošno oceno. Želimo si, da bi še vnaprej spodbujali Srbijo, da si prizadeva za doseganje strateških ciljev na poti Eh, v Evropsko unijo. Pozdravljamo napredek Srbije, predvsem pri gospodarskih in strukturnih reformah in srbsko zavezanost temu, da se še vnaprej ohranja mir v tej regiji. Prav tako cenimo trud Srbije eh, na področju migranske krize, pri čemer jih Evropska unija tudi podpira. Njihova perspektiva za vstop v Evropsko unijo je povsem jasna. Osem pogajalskih poglavij je. Odprtih 200 že začasno zaprti. Zdaj pa je pomembno, da Srbija še vnaprej nadaljuje z izvajanjem reform, posebej kar se tiče pravne države, pravosodja, boje proti korupciji in organiziranemu kriminalu, svobodi mnenja, spoštovanju človekovih pravic, zaščiti najbolj ranljivih skupin, reformi javne uprave in odpravi diskriminacije. Enako pomemben je tudi proces normalizacije odnosov med Srbijo in Kosovom. Od Srbije se pričakuje tudi, da se bo še vnaprej usklejevala z evropskim pravnim redom, še posebej na področju zunanje in varnostne politike. S tem pošiljamo Srbiji jasno sporočilo, da morajo ohraniti svoj zagon, ki so ga dosegli. Upamo, da bo to poročilo omogočilo, da se bodo odprla v naslednjih mesecih še nadaljna pogajalska poglavja. Komisija je zato že pripravila teren in še vedno podpiramo Srbijo tudi s finančno pomočjo in tehničnim znanjem, ko je to potrebno. Hvala lepa. Hvala, gospod Makridis, gospe in gospodje. Še za konec par besed, če mi dovolite. Najprej bi pozdravil sedem ambasa ambasadorjev, gospod Ane Hustanovič, Hvala vsem poročevalcem v senci in vsem kolegom za dobre in konstruktivne pripombe. Veselimo se že glasovanja jutri. Zdaj pa bi se odzval še na eno pripombo gospoda Kukana. Edward, rad bi povdaril to, kar si povedal že ti. Tudi meni se zdi zelo pomembno, da vodja delegacije v Beogradu, Michael Davenport, dobi priložnost, da predstavi poročilo komisije v srpskem parlamentu. Prav tako bi vas rad obvestil o tem, da sem poslal pismo predsednici Narodne skupščine, gospe Gojkovič, in upam, da bo gospod Devenport lahko predstavil eh, poročilo komisije in da ga ne bodo ponovno eh, zmotili predstavniki eh, bolj skrajnih strank. Hvala lepa. Zdaj pa se lahko lotimo še poročila komisije za leto 2016 za Kosovo in kar tako je dajem besedo poročevalki gospe Lunaček. Hvala, gospod predsednik. Naj se tudi sama najprej zahvalim poročevalcem v senci za zelo dobro sodelovanje. 293 predlogov sprememb smo prejeli za to poročilo, kar je manj kot, poro, kot ste jih prejeli poročili za Srbijo in Makedonijo. 18 kompromisnih predlogov smo pripravili in zato se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci za zelo dobro sodelovanje. Z nami so obje tudi veleposlanik z Kosova, samo to sem želela povedati. V zadnjih nekaj letih se je zgodila vrsta stvari, stabilizacijsko-pridružitveni sporazum je bil sklenjen, dosegli smo okvirni sporazum o sodelovanju Kosova v programih Evropske unije, ki ga je sicer še treba dokončati, ampak zdaj je na vrsti kosovska stran, da zagotovi napredek in predstavi programe, v katerih želijo sodelovati. Ampak napredek pa to je. Prav tako je bil dosežen napredek pri boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji, kar sta dva izmed glavnih pogojev, da komisija da zeleno luč za proces eh, liberalizacije vizumov. In še ena novica. In v zvezi s tem umložila jutri ustni predlog spremembe. Bangladeš je priznal Kosovo tako, da ni več 113 držav, ki je priznalo Kosovo, temveč 114. In to je že skoraj da polovica eh, članic OZN. Zdaj pa naj omenim še nekaj elementov iz poročila, ki so bistvenega pomena na evropski strani. Torej, ko govorim o priznanju, lahko povem, da v poročilu pozivamo tudi pet članic Evropske unije, ki še ni priznalo Kosova, da to končno storijo. Se bi to koristilo celotni regiji, a ne le to. S tem bi izboljšali tudi stabilnost celotne regije. Poti nazaj več ni in vsi bi morali biti pragmatični. Prav tako pozivamo države, ki še niso priznale Kosova, ki pa dobro sodelujejo recimo na ravni programov ali česa podobnega, da, še, da priznajo to državo. Torej nekaj volje že obstaja v teh državah, ampak očitno še ne. Dovolj in ne povsod. In upam, da bomo v prihodnih letih tudi to odpravili. In potem še nekaj drugih pomenih točk, recimo odnosi s Srbijo. Poročilo smo vključili kritiko eh, teh dogodkov na ulaku, kjer so na ulak z velikimi črkami zapisali Kosovo je del Srbije in to kritiziramo, ker dobro sosedski odnosi eh, govorijo o sodelovanju in ne o provokacijah. V poročilu omenjamo tudi zakon o enotni jurisdikciji, eh, ki se ga uporablja recimo za podpornike Miloševiča. Eh, ta zakon bi bilo treba razveljaviti in se ga ne bi smelo več uporabljati. Če bi bil Kosovo član Interpola in Europola, bi bilo to to zelo dobro, ker bi Kosovo lahko spregovorilo samo v teh organizacijah in enako velja za boj proti terorizmu. Zato bi morali Kosovo omogočiti, da postane del teh organizacij in da v njih lahko sodeluje. Na obeh straneh tudi še ni dovolj izvajanja zavez v Kosovu, recimo kar se tiče srpskih občin. Uh, In že prej v razpravi o Srbiji smo omenili, da pri upravljanju meja še vedno ni zagotovljenih uh, svobodnih premikov. Pri sporazumih o katastri in energiji tudi še vedno ni dovolj izvanja in kaj to pomeni za Kosovo. Srbija blokira uh, energetsko mrežo iz Albanije in to pomeni, da Kosovo ne more zapreti svoje elektrarne, ki res močno škoduje zdravju ljudi v Prištini. Potem še vprašanje v zvezi s srpskim parlamentom. Upam, da bo Kosovska skupščina čim prej ratificirala dogovor o meji s Črnogoro, saj bo to tisti zadnji korak, preden lahko komisija da zeleno luč svetu. Eh, da se lahko prične proces za vizumsko liberalizacijo in da bodo lahko prebivalci Kosova tudi tako potovali. In čim prej se to zgodi, tem bolje. Dobro bi bilo tudi, da se zakon o verstvih čimprej izglasuje, ki v tem trenutku še vedno blokira. In še za konec, v poročilu pozivamo tudi člane srpske liste, ki so člani parlamenta in skupščine da ukrepajo kot državljani Kosova in se ne obračajo vedno na Beograd in jih sprašujejo, kaj naj storijo. Vse bi to tudi pomagalo situaciji v državi. In še za konec vprašanja energije. Kosovo bo leta 2017 predsedovalo eh, pogodbi o energetski skupnosti in tako bo lahko Kosovo storilo več in bi moralo storiti več tudi na področju energije in zagotoviti da bo do leta 2020 25 odstotkov električne energije prihajalo iz obnovljivih virov energije. Toliko z moje strani, hvala vsem poročevalcem Senci in zdaj bodo dobili priložnost za govor tudi oni. Hvala Ulrike. Zdaj dajem besedo predsedniku delegacije za odnose z Bosno in Hercegovino in s Kosovom, gospodu Piculi, ki bo spregovoril tudi v imenu poročevalcev Senci, gospoda Panzerja. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu gospoda Pancerija bi čestital gospe Lunaček za odlično delo in sodelovanje pri tem poročilu. Skupina S in D se pa strinja tudi z nekaterimi pomisleki izraženimi v tem dokumentu. Nenehna polarizacija političnega ozračja in, to, in potreba, da se doseže kompromis, če se želi zagotoviti napredek te države po svoji evropski poti, je vizumska liberalizacija pomemben korak tudi za evropsko integracijo. Nas pa skrbi eh, status quo, ki obstaja tudi zato, ker še ni bil ratificiran sporazum o meji s Črnogoro. Liberalizacijo vizumskega režima se lahko zagotovile, ko bo Kosovo enkrat izpolnilo vse pogoje, tudi ko gre za eh, zagotavljanje obsodb in pregona visokih uradnikov zaradi korupcije. Vprašanje srpskih občin je ključnega pomena in Kosovo se mora držati sporazuma, ki smo ga dosegli v okviru dialoga in sodbe Ustavnega sodišča Kosova. Usporedne srpske strukture, ki še vedno ostajajo v tej državi, so tudi razlog za zaskrbljenost predlogi spremem poskušamo dopolniti in izboljšati besedilo. Boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu in boljše sodelovanje med institucijami, ki so pristojne za odkrivanje, eh, preiskovanje in pregon korupcije je nekaj, kar je bistvenega pomena. Potrebujemo tudi učinkovite programe, Eh, s katerimi se bo zmanjšalo tveganje radikalizacije in se bo ponovno vključilo te posameznike v družbe. Socialne, eh, strukturne in gospodarske reforme so tudi pomembne in treba je nameniti več politične osredotočenosti glavnih političnih strank, če želijo doseči napredek pri glavnih reformah. Treba se boriti proti brezposobnosti, posebej pri mladih, tako da se izvede ocena izzivov in eh, zagotovi izboljšanje izobraževanja izobraževanja, pri katerem je treba zagotoviti programe za učitelje in za šole. In za konec treba izboljšati tudi pogoje na trgu dela in okrepiti mehanizme izvrševanja, recimo pri delovnih inšpektorjih in eh, sodiščih, tako da se bo zagotovilo, da se politike ustrezno izvajajo in da se izzivi, recimo pri diskriminaciji, eh, ko se zaposluje ljudi, odpravijo. Hvala lepa in zdaj gospod Kela v menu skupine ILS. Pač, eh, Hvala lepa. Govoril bom o imenu kolege, ker ga žal danes ni tukaj. Želi čestitati poročevalki gospe Lunaček za konstruktivna pogajanja in za vključitev kar nekaj predlogo sprememb PLS e v svoje poročilo. ELS po eni meri podpira formulacijo v kompromisnem predlogu 4, kjer je zapisano, da bo potrebno normalizirati odnose med Srbijo in Kosovom in da bi priznanje tistih držav, ki Kosova še niso spriznale, pomagalo na poti k temu potem pa kompresni predlog 5. Pozdravljamo formulacijo. Želeli smo razširiti uporabo instrumentov, ki so učinkoviti v tem boju. To je sedaj zajeto, boju proti korupciji. Potem pa kompromis 16. Kolega Adaktuson meni, da smo sedaj poročilo znatno izboljšali s tem, da smo vključili predloge sprememb, ki terjajo tržne ekonomske reforme in potem formulacijo ILS, sprejemanje zakonodaje in svoboda verozpovedi, to je sedaj v kompromisu 17. Na kratko, ILS e meni, da imamo uravnoteženo, dobro zapisano poročilo, ki ga ILS e lahko podpre. Hvala. Hvala lepa, Tune Kelam. Sedaj pa gospod Radoš Alde, prosim. Uh, Hvala lepa v imenu gospe Waldmans. Bi se rad zahvalil gospe Lunaček za dobro upravljeno delo in tudi drugim poročalcem senci za sodelovanje. Na splošno smo zadovoljni s kompromisnimi predlogi sprememb in menimo, da so predvsej uravnoteženi. Po drugi strani pa bi Alde rad izpostavil pomen označevanje Kosova kot varne države, še prav posebno zato, da bi lahko zagotovili vizumsko sprostitev in zato predstavljam predlog kot stavko 7, da bi torej bilo Kosovo na seznamu varnih držav izvora, tako bi se lahko bolje borili proti nezakonitim migracijam. In Alde končno upa, da bo to spodbuda za Kosovo, da se še naprej politično razvija. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Radoš. Gospoda Kastalda ni. Tako da ostaje samo še en govornik na našem seznamu. To je gospa Švica, prosim. Uh, hvala lepa, David. Najprej hvala lepa in čestitke gospe Lunaček za to dobro poročilo. Najprej nekaj pozitivnih točk. Kompromisi so dobri in naravnoteženi. Še eno pozitivno vprašanje je, da je SPS veljaven in da deluje. To je dobro. Prav tako se strinjam, da je Kosovo izvedlo kar nekaj reform, kar se tiče pravne države, zdaj pa je nekaj težav, kar se tiče konkretnega izvajanja. Tega še vedno ni tudi ni dovolj napredka, ne pri ustreznih preiskavah in pregonov korupcijskih primerov. Prav tako pa lahko izpostavim tudi težavo srpskih občin na Kosovo, to je še vedno vir tren med državama. Potem težave pri reformi javne uprave, kot je bilo že rečeno, pravosodnem sistemu in boju proti korupciji. Prav tako pa mora razviti ustrezen delujoč tržni model. Upam, da bodo ratificirali mejo s Črnogoro, kajti to je ena ključnih ovir za vizonsko liberalizacijo. Tako da upam, da bo to dober zagon za nadrevanje poti kosovske administracije na poti k Evropi. Hvala lepa, gospod Šujica. Sedaj pa predstavnik komisije, gospod Makrides, prosim. Mr. Makrides? Ne, to ni gospod Makrides. Gospod Kalen, prosim. Thank you very much. Uh, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, poročevalki Nunaček. Spoštovane poslanke in poslanci, komisija se strinja z vašo splošno oceno, še prav posebno, kar se diče sklepov letnega poročila, ki smo jih izdali na komisiji lani in imamo tudi isto mnenje, kar se tiče evropske prihodnosti Kosova. Strinjamo se tudi z različnimi pripombami, kar se tiče napredka, pomembnega napredka, ki bi dosežen lani, pa tudi pomislekov, ki so izrečeni in izzivi za letošnje leto. Potrebno pospreti pomembne odločitve in omenili ste jih že v kontekstu liberalizacije, eh, vizonske liberalizacije in v kontekstu dialoga. Pozdravljamo in spodbujamo dejstvo, da je bil proces dialoga spodbojen in to vodi Mogherini. Nekateri poslanci ste omenili tudi to, da se moramo osredotočiti na družbeno-ekonomske reforme reforme pravne države, tukaj se seveda strinjamo. Prednostna naloga za komisijo bo tudi, da pomagamo Kosovo pri izvajanju SPS-a. V tem kontekstu pa je skupna reformna agenda in program za ekonomske reforme osnutek za konkretno resničljive rezultate. EU bo še naprej nudila pomoč, Kosovo pa seveda mora razviti svoj potencial in vse možnosti, ki jih ta sporazum ponuja. Prav tako smo se pogovarjali o vizumski liberalizaciji in naj izpostavim, da ne smemo pocenevati pomena tega vprašanja za prebivalce Kosova. Kar se tiče boja proti korupciji in organiziranju kriminalu, je napredek bil dosežen in kar se tiče mejnega sporazuma, se strinjamo s pripombami, pomembno je, da se kar se da hitro ratificira ta sporozum o meji s Črnogoro in pomembno je, da se tudi mi držimo naših zavez. Komisija ostaja odločno zavezana za nadaljevanje poti, ko, ko se ona preduje pristopnih pokajanjih z EU. Želimo pa si to ustrezno odzrvati in to bomo storili in vam tudi poročali, kadarkoli bo to potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Lunaček, želite podati pripombe? Prosim. Da, čisto na kratko, hvala lepa vsem za dobro sodelovanje in tudi za pripombe, ki ste jih ponovno podali. To je del poročila. Samo pripomba v smeri Radoša. 103 varne države porekla. Na sestanku počevalcev v senci smo se dogovorili, da bomo imeli dodatno glasovanje in to bo potem ustni predlog spremembe k relevantnemu kompromisu. To smo se dogovorili s sekretarjatom. Torej, hvala lepa in upam, da bomo jutri uspešno glasovali. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Tako, bagan smo izčrpali za danes, točni smo, sedaj pa deveta točka, izmenjava mnen o razmerah v Venezueli. Gospod Adrian Skucenreuter, a je že tu? Kje pa ste? Aha, čaka, prosim, povabite ga notri. Ask him to come inside. Right, dear colleagues, it's exactly half past five. Tako, točno pol šest je. Tako da prehajamo na zadnjo točko na našem dnevnem redu. Prosim vse goste, kolege, svetovalce, ki vas ta točka ne zanima, da zapustite dvorano ali pa se sedete in ste tiho. Hvala lepa. Tako, pozdravljam gospoda Kucenreuterja, nizozemca, kot sem eno kar izvedel, je vodja enote za Južno Ameriko v Evropski službi za zonanje delovanje. Latinska Amerika in Karibi postajajo vedno bolj pomembni pri agendi EAS, zonanje politike Evropske unije. Danes imamo možnost za to, da se ogledamo razmere v Venezueli. Spremljamo podrobno razmere v tej državi, tudi v našem odboru. Ekonomsko politična zmeda traja že nekaj let in napovedi niso dobre, še slabšajo se. Mi kot Evropski parlament smo v več resolucijah izrazili zaskrbljeno zaradi slabšajočih se razmer, kar se tiče demokracije, človekovih pravic in družbeno-ekonomskih razmer v državi. Politični spor v državi je vedno bolj nazoč in politične nasprotnike se zatira. To samo še večje napetosti. Nedavna sodba stavnega sodišča, kar se tiče zapornika Leopolda Lopeza, je zelo zaskrbljujoča. 14-letno kazen je dobil in to pravi stanovništvo še potrebno spoštovati. Zdi se, da pravega dialoga med Vatikanom in Unijo južnoameriških držav ne bo. In sedaj tudi menjava v kabinetu Madura še poslabšala razmere. Prišlo je tudi do aretacije novih političnih nasprotnikov. Politične razmere se slabšajo, ekonomske razmere so se tudi poslabšale in to pomeni, da prebivalci vedno bolj trpijo. Inflacija je visoka, pomankanje hrane, zdravil, osnovnih potrebščin, to nas je privedlo v resno humanitarno krizo. Razmere v Venezueli nas skrbijo, sedaj pa slišem, želimo slišati od vas, gospod Hudson Reuter, kako vi vidite razmere v tej državi in morda imate tudi kakšen izhod, kakšen nasvet za izhod iz te krize. Seveda potem pa bomo imeli še možnost za vprašanje in odgovore in za razpravo. Hvala lepa. Naj, najprej povem, da smo v službi za zonanje delovanje sposobni ljudje, vendar pa nismo čarovniki. Ne moremo kar danes najti rešitve za. Venezuela. Težko bo. Vse, kar ste dejali, je res. Prihaja do velike polarizacije po eni strani med vlado in enotno opozicijo, na drugi strani, ki ima dvotekinsko večino v parlamentu. Od volitev 2015 pa je bilo veliko razmer, ko je vlada uspela vlogo parlamenta dati na stranski tir več razlogov za to, vendar pa na koncu niso zadovoljivi, kaj ti ljudje so glasovali za te stranke konec koncev in so jim dali veliko večino, sedaj pa ni te politične usmeritve, ki so si je želeli. To seveda skrbi. Veliko krat smo imeli tudi proteste na ulicah, septembra lani je bilo veliko protestnikov, skoraj milijon po nekaterih ocenah, ki so demonstrirali proti vladi, nekaj tisoč tudi uprit vlade, torej država je polarizirana tudi, kar se tiče prebivalstva. Kaj pa se tiče ekonomskih pogojev in družbenih pogojev, drugih posledic, kot je visoka stopnja nasilja, vse to je vidno, tiplivo in seveda slabo za prebivalstvo Venezuele. To je velik razlog za skrbljenost za vse. Za politike v Venezueli, pa tudi za nas kot EU. Seveda, njimi treba vas opominjati, da je več kot 6000 ljudi v Venezueli, ki ima tudi dostop do EU, ker imajo tudi evropsko državljanstvo ali potne listi. 600 tisoč, več kot 600 tisoč se upravičujem, več kot 600 tisoč, večinoma z Portugalske, Španije in Italije, vendar pa tudi iz drugih držav. Večina je torej iz teh treh držav. To nas torej skrbi, pa tudi emigracija se veča. Veliko je prebivalcev Venezuele, ki zapušča države, odhajajo v Srednjo Ameriko, države Karibske Amerike, veliko jih je šlo v Brazilijo, veliko pa jih je prišlo tudi v Evropo pa tega ne vemo, ker imajo pač potne liste EU. Vemo pa, da jih je na tisoče prišlo, ker mislijo, da nimajo pravih možnosti za življenje in ustvarjanje prihodnosti v trenutnih razmerah v Venezueli. Vse to nas torej zelo skrbi in trend se ne izboljšuje. Ekonomska kriza po eni strani se lahko razloži z razvojem cen nafte. To je za državo zelo pomembno več kot 90 odstotkov prihodkov od izvoza je, je odvisnih od cene nafte. Prepolovitev cene v nekaj letih je seveda zelo prizadela javni sektor. Prav tako, da je kar nekaj ukrepov, kar se tiče ekonomskega ukrevanja, ki ni imelo pozitivnih posledic za državo, samo še poslabšalo je razmere. Veliko je tihotapstva z držav, kot je Kolumbija, ker pogoji za trženje proizvodov v Venezueli niso dobri. Veliko virov v Venezueli, univerz, je govorilo tudi o zdravstvenih razmerah. Več kot 60 odstotkov prebivalstva nima več dostopa do zdravil, ki jih potrebujejo. Otroci zelo trpijo zaradi tega in otroci umirajo zaradi pomankanja dostopa do zdravil. To so resne razmere. In spet, to smo si zabeležili, to vemo, vendar pa seveda vsi politiki si to želijo rešiti, tako vlada kot opozicija. Kako smo lahko mi partner v takem odnosu z Venezuelo? Že dolgo imajo pozitiven odnos z EU, kar nekaj let so igrali vlogo, ki smo jo podpirali, kar se tiče prizadevanj za integracijo, kar se tiče družbenih politik, ki so bile uprit sektorjem, celo veliko sektorjem družbe sedaj, pa se vse skupaj nekoliko obrača. Torej, kako lahko ukrepamo kot EU? Sklepe sveta z lanskega julija ste videli, ko so ministri za zonalne zadeve podali kar nekaj priporočil v smeri podpore dialoga med vlado in opozicijo in ostalimi strankami. Una sure imenoval medijatorje, pa tudi ukrepe Vatikana smo podprli, vse to pa se je ustavilo decembra lani in do sedaj ni bilo ponovno oživljeno. Gospa Mogherini se pogovarja z Vatikanom, samim papežem, seveda tudi o teh vprašanjih, tudi o tem, kakšna je perspektiva za obnovitev dialoga kakšni so pogoji za uspešnost dialoga in kako bi Evropska unija lahko odigrala pozitivno in konstruktivno vlogo pri vsem tem. Torej upamo, da bomo dobili nekaj nasvetov, bomo pa gotovo se pogovorili s partnerji iz regije. Ekvador, Kolumbija, Brazilija so pomembne države, ki so se trudili z dialogom, niso bile uspešne. Če pa bo katera od teh držav ali katera druga iz regije pripravljena in sposobna, posredovati in bo torej spremljal za obe strani, potem bomo to podprli. To je torej nekaj glavnih usmeritev, kar se nas tiče. Skušamo spodbiti dialog, ga podpreti in iskati strani, ki bi to lahko omogočile. Po drugi strani pa skušamo dopovedati vladi, da ne spoštuje temeljne svoboščine, svobodo izražanja, zbiranja in vse oblike političnih svobod in da ne spoštujejo ustavni red. Včasih imamo kar nekaj vprašanj, podali smo že kar nekaj izjav v zadnjih dveh, treh letih, kar se tiče ravnanja z nasprotniki, ki so bili aretirani in včasih so v nekaterih primerjih končali tudi v zaporu, ko z njimi niso ravno najlepše ravnali niso izpolnjevali minimalnih standardov odprtosti, preglednosti in po našem mnenju tudi poštenosti. Strajamo pri tem, pomembno je, da pokažemo, da je za nas pomembno, da imamo demokratično izvoljeno vlado, vsaka vlada pa mora tudi spoštovati te minimalne zahteve, kar se tiče načel demokracije in temeljnih človekovih pravic. To je za nas zelo pomembno vprašanje. Kaj se tiče sodelovanja Sveda, Venezuela je že išla iz skupine, ki je lahko imela dvostransko sodelovanje z EU, ker je imela že eh, višji BDP in ni bila več vrščena v to skupino držav. Torej, že nekaj let nismo imeli dvostranskega sodelovanja. Imamo pa še vedno odrežbo v Venezuelo v nekaterih regionalnih programih. programih, ki se vtika podnebnih sprememb in varnosti na regalni ravni. Vidimo, da interes za udeležbo oblasti v Venezueli ostaje in to nas veseli. Morda bomo našli tudi načine za nadaljne sodelovanje z državo, to bi lahko pomagalo pri prebuditvi trenutnih razmer. Potem imamo tudi sodelovanje pri različnih tematskih področjih, naprimer sodelovanje z organizacijami civilne družbe, pa z lokalnimi organi, univerzami, organizacijami civilne družbe, ki so predvsem socialno dejavne. Včasih pa tudi globalno dejavne, kot gre za vprašanje pogozdovanja in tako dalje. Vendar pa to so manjši projekti. Vse skupaj znaša okrog 6 milijonov evrov, to je zelo malo za državo, kot je Venezuela. In seveda to nima tako velikega vpliva. Smo pripravljeni predevati še nadaljne načine sodelovanja, predvsem na humanitarnem področju, vendar pa je to težko, ker vlada žal ni prav pozitivna, kar se tiče sprejemanja človekoljubne pomoči. Karitas nekoliko pomaga, tukaj skušamo doseči tiste, ki so v najslabših razmerah, še prav posebno, kar se tiče dostopa do zdravil za starejše in otroke. Prav tako pa skušamo razviti odnos z vlado, ko bomo o tem lahko govorili bolj iskreno in morda prepoznali potrebe, kjer bi se vsaj začasno lahko vključili in olajšali trpljenje prebivalstva, ko vidimo, da to postaje že skoraj humanitarna drama v nekaterih regijah. Upamo, da bo to možno. Torej, tu smo, razmere se ne izboljšujejo, politična polarizacija še vedno vlada, ni rešitev demokratična načela, kot bi pričakovali, se ne izvajo, ne delujejo. Vidimo razmere, ko je dialog blokiran in ko je celo sodelovanje oteženo. Upam, da bomo na vseh teh ravneh lahko odigrali določeno vlogo in to izboljšali. Prti smo za vse strani, tako z vladne kot eh, iz drugih političnih strani, ko bi se tega lahko konstruktivno lotili. To je naša politika in upamo, da bomo tako lahko kaj spremenili in na koncu izboljšali razmere v državi. Venezuela bi lahko potem odigrala bolj konstruktivno vlogo, regionalno gledano in tudi globalno gledano. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospod Kucenreuter. Tako, sedaj pa razprava. Štirje ste se javili k besedi zaenkrat. 5, 6, prosim, torej, ne javite se k besedi. Najprej gospod Milan Mon. Hvala lepa, čisto na kratko, kajti žal moram oditi v odbor za ribištvo, ker moram govoriti pri eni točki. Naj povem torej tole, strinjam se z zaskrbljenostjo predstavnika komisije, že leta nas to skrbi. In na plenarnem zasedanju sem že nekajkrat govoril o Venezueli. Država postaja vedno bolj avtoritarna, predsednik Madura ni priznal izida volitev, ne sprema dialoga z opozicijo in to nas skrbi poskusi posredovanja niso bili uspešni. Ni bilo pozitivnega rezultata. V bistvu gre za to, da se spodkopava vloga parlamenta. Poslance ustrahujejo, z več kot 100 političnih disidentov se razmere slabšajo. Leopoldo Lopez je že tretje leto v zaporu, imamo pa seveda še druge politične zapornike. Rad bi, da bi torej se bolj otipljivo strani službe za zunanje delovanje in visoke predstavnice tega lotili. Potrebujemo evropski glas, ki bo odločnejši, bolj neodvisen. Gospa Mogherini mora zagotoviti ali saj zahtevati izpustitev političnih zapornikov. Potrebno je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in potrebno je spostaviti resen dialog na poti do volitev. Ljudem je potrebno dati možnost, da izrazijo svoje mnenje, namesto da gospod Maduro manipulira z mnenjem ljudi. Rad bi torej, da bi gospa Mogherini zgrabila bika za roge, to je zelo španska metafora. Vesel sem, da je v Vatikanu, da se o tem pogovarja, vendar pa potrebno boditi tudi v Karakas in se pogovoriti z odgovornimi. Tistimi, ki so odgovorni za te razmere, niso v Vatikanu, temveč v Karakasu. Morala bo oditi v Venezuelo in se pogovoriti s prebivalci Venezuele. Tako da si želim torej bolj dejavne odrežbe EAS in visoke predstavnice v tem procesu. Hvala lepa, gospod Milan Mon. 8 se vas je javilo, 9 predlagam, da se držite 2-3 minut. Potem mislim, da bomo imeli dovolj časa, da bo gospod Kojcenrajter lahko podal še podrobne odgovore. Gospod Lasis je naslednji, prosim. Hvala lepa naj začnem zahvalo gospodu Krajcen Reuterju za njegovo predstavitev, zelo jasna, objektivna je bila. Podali ste tudi jasen pregled na dogodki v Venezueli. Razmere se slabšajo, ekonomska, politična situacija in celo humanitarna se slabša v zadnjih nekaj mesecih. Ni bilo storenih nobenih korakov k nacionalni spravi glavni zaključek, ki ga lahko potegnemo iz vsega tega, je, da so vatikanska prizadevanja za dialog prinesla bore malo, ni nobenega rezultata. Kardinal iz Vatikana je podal kritično izjavo o venezuelski vladi, ki ni izpolnila svojih zavez. Naprimer, kar se tiče izpustitve političnih zapornikov, kar se tiče dostopa do živil in zdravil in tudi pri drugih točkah ni napredka. Nobenega napredka ni, kar se tiče sprave strani venezuelske vlade. Je pa kar nekaj zelo perečih vprašanj imamo imenovanja, imenovanje kontroverznega sodnika kot člana vrhovnega sodišča. To je nekdo, ki je že bil v zaporu in je potrdil kazen za Leopolda Lopesa. veliko španskih, portugalskih, italijanskih državljanov, ki so v venezuelanskih zaporih, so obsojeni kar brez razlage, ni nobene razlage strani države. Tako da mora EU spet jasno stališče glede tega. Sam kot evropski poslanec in državljan države ki ima veliko svojih državljanov v Venezueli in v zaporih, se zazvemo za to, da bi zvonani minister Španije poslal dopis v Venezuelo in da bi poprašal, oprosite, portugalski zvonani minister, da bi poprašal po razmerah v zaporih. Potrebujemo bolj odločen odgovor Evropske unije. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Asis zdaj pa gospa Weber v imenu skupine Alde. Najlepša hvala, gospod predsednik, zahvaljujem se predstavniku Evropske službe zunanje delovanje za predstavitev, ta zajema številne zanimive vidike glede Venezuele, ki jih dobro poznamo. Že več mesecev si zastavljam enako vprašanje. Kaj lahko storimo za to, da bi nekoliko izboljšali situacijo, da bi doprinesli k spremembam, podprli spremembe ali kaj takega. In v teh zadnjih mesecih sem izgubila nekaj upanja. Dejstvo je to, da kadarkoli smo skušali priskrbeti pomoč v taki ali drugačni obliki, v obliki humanitarne pomoči ali tako drugače, so nas pristojni organi zavrnili. Pred nedavnim smo se srečili tudi z generalnim sekretarjem organizacije ameriških držav in takrat smo slišali, kako zelo pomembno je podpirati dialog. Sami smo polagali veliko vere v dialog in venezuelski presojni organi so si to razlagali kot, da popuščajo in da sprejemajo vse pogoje, ki jih nalaga predsednik Maduro. Imam pa zdaj spet nekaj upanja, saj imam pred očmi dopis, ki nosi naslov informacijski dopis iz ambasade Venezuele v naši državi. Ta dopis je bil razposlan vsem evropskim poslancem Romunije, predstavljam pa si, da bi bil ta dopis razposlan tudi drugim evroposlancem. In v tem dopisu piše, v času pripravne morebitne razprave o Venezueli na Evropskem parlamentu, kar že kaže na to, da jim očitno ni vseeno. Če jim ni vseeno, je že to dobra novica. Od tukaj črpam nekaj upanja. Žal je ta država zelo izolirana. In tukaj ne gre za izolacijo pristojnih organov ali vlade, ampak gre za izolacijo samih državljanov, ki morajo skrbeti zase. Stvari se morajo spremeniti in zahtevamo od Evropske unije, da zauzame bolj trdno stališče pri pogajanji za Venezuelo. In prva gesta v imenu predsednika Madura in drugih predstavnikov vlade je to, da se zagotovi humanitarna pomoč ljudem. Nedopustno je, da iz političnih ali kakršnikoli razlogov ljudje, otroci umirajo zaradi pomankanja hrane in zdravniške pomoči. Upam, da bo Evropska unija zavzela bolj trdno stališče in to je pravi trenutek za to. Hvala. Najlepša hvala v ime Gue Engel, gospod Kuzo. Hvala, gospod predsednik. Ogotoviti moramo, kako se razlagamo te stvari. Gospod Leopoldo Lopez ni vodja opozicije, ampak je vodja politične stranke, ki je podpirala nasilje. Obsodili so ga leta 2002 in ga osvobodili med pomilostitvijo leta 2007. In z izkoriščanjem nasilja, je kršil tudi mednarodne dogovore. Muertos, más de 800 heridos, daños... No- Gospod Lopez je bil upleten v napade, zaradi katerih je bilo 43 smrtnih žrtev, prav tako so napadali. Verigo za preskrbo živili in to je prav gotovo nekaj, kar ruši politično stabilnost. Ta človek ni zaprt zaradi svojih mnen, saj so tudi številni člani opozicije v Venezueli, ki niso za rešetkami. Govorili smo tudi o nekaterih drugih eh, državah, ki se soočajo s situacijo kot Argentina in tako dalje ali pa s humanitarno krizo. Zakaj ne govorimo potem tudi o Kolumbiji, kjer otroci umirajo zaradi lakote? Z nami je danes predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje, ki govori o tem, da otroci umirajo, ne da bi navajal kakršne koli vire. Prav tako je bilo govora o kampanji, ki se je izvajala v medijih. In v ozadju te kampanje je bila zamisel, da te volitve niso bile priznane. To ni res. Sam sem bil tam in videl sem, da predsednik Maduro je spoštoval in priznal izid volitev. Ima pa parlament le del pristojnosti v Venezueli, ne more pa preseči pristojnosti predsedstva. In kaj je dejal parlament, da bo odstavil Maduro v naslednjih šestih mesecih? In to na način, ki ni skladen z ustavo. To vključuje tudi to, da naj bi razglasili predsednika za duševnega ali pa psihičnega bolnika, da so želeli sklicati ustavno sporne sestanke in tako dalje. Sam sem v Španiji prisostoval demonstracijam zopr vojno, vojno v Iraku in dejstvo, da imamo demonstracije, naprimer kaže na to, da da v določeni državi vlada demokracija. Na to pa še vprašanje migracij in Mehike. Ne vem, vse to so primeri, ki jih moramo poštevati. Naj sklenem, kaj na Evropska unija počne, podpirati moramo dialog. Dialog, ki ga podpirata UNESOR in Vatikan. Sicer bo treba zamenjati režim. Hvala. Hvala, gospod podpredsednik gospod Cule, zeleni. Hvala, gospod predsednik. Pridružujemo se pomislekom glede polarizacije. V Venezueli prav tako se strinjamo. Skrbmi zaradi vedno slabše gospodarske situacije v državi, prav tako ne skrbi dejstvo, da dialog ne napreduje. In v tako kompleksni situaciji ne moremo trditi, da je le ena od strani kriva za to. Prav tako nas skrbi občasno uporaba nasilja, ki ga obsojamo, ne glede na to, ali se nasilje uporablja za to, da se ohranja oblast ali pa da se ruši. Ta potencijalno eksplozivna situacija in kako naj se Evropska unija tega loteva. Evropska unija mora najprej pojasniti, da je treba spoštovati demokratične mandate, to pomeni mandat predsednika, pa tudi mandat parlamenta. Drugič, Evropska unija mora povdariti, da lahko rešitev v obliki sprave dosežemo le na demokratičen način. Ali bo treba pri tem izpostavljati spoštovanje načel in mehanizmov demokracije in se držati časovnice demokracije, ali pa bo treba poskrbeti tudi za to, da se bodo vsi lahko svobodno izražali in da bodo sprejete skupne odločitve glede najbolj ustrezne poti za to državo, tako zdaj kot v prihodnje. Najlepša hvala. Naslednji v imenu ELS, gospod Salafranka. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo se zahvaljujem gospodu Kosterjeterju, ki se je odložil sestanka odbora in obrazložil, kakšna je situacija v Venezueli.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 da bo nekomu razbil zobe ali pa glavo, tako kot kolegica, ki je bila na nekem sestanku. 82 odstotkov prebivalcev nima dostopa do ustrezne zdravniške oskrbe in hrane, to kaže na hudo krizo v Venezueli, na tisoče ljudi mora zapuščati to državo. in mislim, da je to nekaj, kar ne smemo tolerirati. Poslušali smo tudi, kakšno naj bilo stališče sveta ministrov, da treba spodbujati dialog na osnovi pobude UNASURja in pa Vatikana. O tem je govoril tudi predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje. Čakamo na sklepe obiska gospe Mogherinijeve v Rimu in Evropski parlament mislim, da je že večkrat obsodil situacijo glede človekovih pravic v Venezueli, pa tudi vedno slabšo situacijo. Že med plenarnimi zasedanji smo o tem govorili. V vsakem primeru, kakršenkoli napredek bi moral pomeniti tudi osobanje političnih zapornikov, določitev jasne časovnice za svobodne volitve. Žal, smo slišali, da vlada Evropski uniji ne omogoča pomoči v humanitarnem smislu. Jasno moramo priznati, da so s tem ogrožene in kršene temeljne človekove pravice in humanitarne pravice. Kaj torej še lahko storimo? zato da lahko zaključimo za to dramatično, grozovito situacijo, v kateri trenutno Venezuela. Thank you, Mr. Salafranca. Hvala, gospod Salafranca. Zdaj pa gospod Freund, SD. Thank you, uh, thank you, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da v to enačbo vključim še enega globalnega akterja, to je Kitajska. Kot vemo, je Kitajska obsežno vlagala v Venezuelo in podobna situacija je tudi v številnih afriških državah, kjer ima Kitajska veliko vlogo, ne glede na specifično humanitarno situacijo. Seveda, to izhaja tudi iz dejstva, da je bila Venezuela velika izvoznica nafte. To je pomemben dejavnik. Prav tako so ti odnosi vezani na mandat Huga Čaveza, leta 2001 je Venezuela postala prva latinska država, ki je vstopila v razvojni odnos s Kitajsko in ta odnos je bil leta 2014 razvit v celovito strateško partnerstvo. Od takrat je Kitajska Venezueli posodila 60 milijard evrov in vzpostavila skupno operacijo financiranja ki zajema več kot 600 investicijskih projektov. Dotok kitajskega blaga v Venezuelo je eksponentno narasel na 5,7 milijard dolarjev do leta 2014. Manj kot 100 milijonov je bilo tega dotoka leta 1999. In zanima me, kako se razlagate tesne odnose med Kitajsko in Venezuelo in kako bi lahko to vplivalo na vlogo, ki jo lahko v tej državi odigramo mi. Hvala. Najlepša hvala. Sledi gospod Pinenta Lopez. Najlepša hvala. Predsednik. Navajeni smo tukaj poslušati laži, izkrivljanje resnice, lažnih novic upravičevanja pomankljivega delovanja nekaterih držav. Pogosto govorimo o demokraciji, vendar pa osnovnih načel ne spoštujemo. Naprimer, ne spoštujemo pravice do raznolikosti mnen, ne spoštujemo tistih, ki želijo zaščititi ekonomske pravice zopr velike ameriške multinacionalke. Prav tako pozabljamo na sistematično pristranskost v smislu podajanja stališča glede Venezuele. Ampak sprašujem se, kakšno je stališče venezuelske vlade pri tem vprašanju. Prav tako ne govorimo o nasilju, ki ga pogosto uporablja opozicija. Gospod Maduro je sistematično pozival k temu, da se z dialogom nadaljuje. Namesto tega se zaporniki, ki so v resnici kriminalci, na nek način zamaskirajo politične zapornike. Komentirali ste tudi gospodarsko situacijo, niste pa govorili o manipulaciji s cenami nafte prav tako ni bilo govora o tem, čigavim interesom to služi in kdo je v resnici odgovoren za pomankljivo zdravniško oskrbo in pa dostop do živil. Evropska unija deluje nekako hinavsko v tem smislu. Kaj pa migranti, begunci in pa smrti v sredozemlju? Kaj pa človekove pravice? v Libiji, Iraku, Afganistanu, Siriji. Besedilo, ki ga je podprla Evropska unija. Emocionalno razpravljamo o Venezueli, ne pa o Saudovi Arabiji ali pa o konfliktu v Izraelu in Palestini. Priča smo hudemu pomankanju dostopa do vode, priča smo stopnji zaposlenosti v višini le šestih odstotkov v Venezueli. Nekaterim so kršene pokojninske pravice, nekateri so žrtve podhranjenosti. É soberano de um povo decidido o seu rumo, pretende comprometer o diálogo da paz, que são agraciados pelo próprio Vaticano. Pronto, moramos prenaixar-te sovraštvo zoper tiste, ki se odločajo glede svoje življenjske poti. To je narobe, spoštovati moramo venezuelske državljane in njihove pravice. Obrigado, next speaker is Mr. Najlepša hvala. Gospod Lopez iz Turis. Veseli me, da sem v nekaterih prispevkih danes slišal, da obstaja nekakšna enotnost med demokratičnimi silami v Evropi. Tako socialisti kot ELS imajo podobne pomisleke glede situacije v Venezueli. Gospod Maduro ima na svoje strani le še kakšnega komunista ali dva, ki ga branita morda ga podpirajo tudi leninisti iz Moskve. Venezuela je bila za nas primer zgled demokracije za krščansko-demokratičnimi koreninami. To je bil tudi zgled za Španijo v času Franka. To je bil svetov primer demokracije upanja in upam, da se bo ta država k temu vrnila. Gre za državo, ki ima toliko naravnih bogastov in res je grozovito, da mora preživljati takšno situacijo. To lahko vidimo vsak dan v medijih. Na srečo nam lahko dejansko povedo, kaj se tam dogaja. In prav tako lahko veliko slišimo tudi o političnih zapornikih. Podpiram Joseja Ignacija Salafranco, ko poziva k temu, da je treba osvoboditi politične zapornike, da je treba sklicati svobodne volitve, da je treba zagotoviti komentarno pomoč z Evropsko unije in pa spoštovanje človekovih pravic. Velika večina evropejcev si prav gotovo želi, da bi to lahko omogočili našim venezuelskim prijateljem. Moramo premustiti ideološke razkole in pomagati Venezueli na poti nazaj v tisto državo, ki je bila. Še dva govorca, gospod Lopez in pa gospod Gomeš, oba iz skupine SD. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mar se kaj smo danes slišali, tudi sam bi želel nekaj dodati k tej razpravi. Prvič, to je odbor za zunanje zadeve in zato se moramo pogovarjati o soverenih tujih državah. Venezuela se ne sooča le s krizo vlade, ampak s krizo samega političnega modela v zadnjih letih. Zato se pogovarjamo o tem. Gre tako za institucionalno krizo, kot za krizo pomankanja, gospodarsko krizo, ki je vezana na hiperinflacijo ter notranje nasilje. In ne govorim le o političnem nasilju, ampak tudi o nasilju brez primere v drugih državah Latinske Amerike, če izuzamemo nekateri spodletele države. Thank you. Centralne Amerike. Kot vemo, je bilo po zadnjih volitvah tudi veliko težav zaradi nelegitimnosti. Ni jim uspelo vzpostaviti dialoga. Pred nedavnim smo slišali tudi za imenovanje predsednika Vrhovnega sodišča, ki je nekdo, ki ima tesne povezave z režimom. In je bil v preteklosti celo obsojen. Morda je že res, da je bil predsednik demokratično izvoljen, vendar pa mora pravosodni sistem delovati neodvisno kot arbiter, ki presoja med konfliktnimi strani in te uloge trenutno ne opravlja. Poleg tega ne gre le za težavo v smislu politične svobode. Tukaj se kršijo tudi pravice medijev, CNN -a v državi ne smejo predvajati, to je prav gotovo nekaj, kar izhaja znotraj politike. Sam se pridružujem želi, da je treba obnoviti in nadaljevati s političnim dialogom, to podpreti tudi strani Mazurja in pa Vatikana, čeprav tudi ti odnosi so vedno slabši. Ne vem pa, kaj lahko še storimo. Številni socialistični voditelji in nekdani premijer v Španiji se sprašujejo, kaj je mogoče v tej državi storiti in kako spodbujati dialog, tako da bomo našli edino miroljubno pot naprej iz težavne situacije, v kateri se trenutno ta država nahaja. In želel bi vas vprašati, ali bo tudi Trumpov mandat vplival na to situacijo. Krhajo se tudi odnosi med Kubo in združenimi državami in tudi to bi lahko vplivalo na situacijo v Venezuelo. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Hvala. Najlepša hvala pa še Ana Gumaš. Thank you. Mislim, da za razpravo o Venezueli nekako ne posegamo v njihovo notranje delovanje. Razpravljamo o človekovih pravicah v vseh državah, vključno s Palestino in Izraelom. Venezuela je država, ki doživlja globoko krizo, ljudje tam živijo v okoliščinah, ki jih nikoli niso doživeli. V bogati državi, ki jo zelo slabo upravljajo. In tam je tudi zelo veliko težav s poštovanjem demokracije. Tam so številni politični zaporniki. Prisluhnila sem Renate Weber, ki nas je opozorila na dejstvo, da obstajajo nekateri signali, da ima ta režim razumevanje za tega, kaj Evropa meni. Vendar pa se moramo vprašati, ali je nam dovolj do tega, kaj se tam dogaja. Zavedati se moramo, da je imela Evropa precej pasivno ulogo tam in je omogočila nekaterim državam članicam, ki imajo določeno zgodovino z Venezuelo zaradi skupnosti jezika in tako dalje, Španija je bila bolj prisotna, Portugalska manj, da nekako upravljajo s političnim dialogom. Ampak tukaj v resnici potrebujemo združeno Evropo. Glavno sporočilo, ki ga morata podati Evropski parlament in pa služba za zunanje delovanje, je to, da mora gospa Mogherini odpotovati tja, se o tem pogovoriti in prav gotovo moramo poskrbeti za to, da tam državljani ne bodo nezakonito priprti. Kot je povedal gospod Asiš, tudi portugalski državljani so tam zaprti, mi pa ne storimo dovolj, da bi to preprečili. Različne ameriške države ter Vatikan se sicer vključuje v ta dialog, vendar pa moramo tudi mi zauzeti bolj proaktivno vlogo. Morali bi že davno odposlati misijo te, že pred leti. Gospa Mogherini bi se morala tja odpraviti prav gotovo. Hvala, kolegi. Neče več se ne javlja k besedi. Gospod Kucenrejc, znova cel sklop vprašanj in pripomb na voljo imate vsega točno 15 minut, da sklenete. Eh. To je pa zelo veliko, veliko dušno. Najlepša hvala. Eh, zelo korisna razprava, številna mnenja smo slišali in vsi se strinjamo, da se v Venezueli dogaja nekaj, kar si zasluži primerno razpravo. In mislim, da bi morda res morali tudi močneje ukrepati. Morali bi sodelovati na humanitarnem področju, pravite, to že počnemo. Dialog skušamo najti pri vsaki vrzeli, ki jo vidimo, skušamo sodelovati z vsemi partnerji, ki se nam eh, zdijo pripravljeni na to, z Brazilijo, Kubo, eh, z drugimi državami, z Unasurjem, z vsemi, ki bi nam lahko pomagali. Deloma smo bili uspešni. Eh, sosednje države kot Kolumbija so tudi zelo pomembne, tako da poskušamo ugotoviti, kaj se da doseči. Mm, venezuelska vlada ni vedno pripravljena na določene ukrepe, v državi poteka humanitarna kriza. Številna poročila so nam na voljo, pred nedavnim so nekatera pripravile tudi venezuelske univerze. In treba izpostaviti, da ima 8 odstotkov venezuelcev zdaj prenizek prihodek zaradi visoke inflacije, da bi si sploh lahko kupili osnovna živila, osnovno košarico živil, ki jo potrebujejo, da preživijo. 10 odstotkov otrok. Od Eh, ne more iti v šolo, ker nimajo ni česti in morajo čakati v vrsti na hrano. 63 odstotkov prebivalstva nima zdravstvenega varstva. Mi se o tem pogovarjamo, ampak to jim ne pomaga kaj dosti in tudi uh, pogovori z drugimi državami ne bodo izboljšali situacije za venezuelske državljane. Uh, Moramo spoštovati pot, ki so si izbrali venezuelci, to je res. Leta 2015 so uh, imeli volitve in dve tretjini skupščine je sestavljene iz strank, ki želijo doseči nekaj drugega, skušajo ukrepati enotno. Ampak žal tem dvem tre, tema dvema tretjinama v, v parlamentu v trenutni vladi nihče ne prisluhne. Leta 2016 uh, eh, volitve na lokalni ravni niso potekale e, zaradi argumenta, da e, se to ne da izpeljati. To ni v skladu z ustavo, to ni v skladu z demokratičnimi načeli. Lahko bi sicer zahtevali razlage, pa jih ne dobimo. E, še vedno moramo ohraniti zanimanje za Venezuelo, biti odprti za vse strani in poskušati ugotoviti, kje se splača imeti dialog. Gospa Mogherinjeva morda ni vedno najbolj opazna pri tem eh, področju, je pa to visoko na, njenem, eh, na njeni agendi. Seveda je treba upoštevati tudi razvoj v naši soseščini, ki je včasih zaskrbljujoč, ampak gospa Mogherinijeva spremlja tudi dogajanje v tej državi, ker imamo odgovornost, ker eh, nas zanima, kaj se dogaja in ker sočustvujemo s tem, kar se dogaja v državi. Poskušamo biti solidarni z venezuelskimi državljani. Uh, Nekatere izmed pripomb, ki ste jih podali, so zelo zanimive. Recimo, kar se tiče vloge Kitajske. Res je, več kot 65 milijard dolarjev v obliki investicije steklo v to državo ali v obliki podpore v zameno za pravice, da lahko uva uvažajo nafto iz Venezuele. in že samo po sebi to ustvarja velik dolg in zmanjšuje manevrski prostor za prihodnje vlade, kar je zaskrbljujoč razvoj dogodkov. Kako mi gledamo na to? No, načeloma nimamo mnenja v zvezi s eh, odnosi katerekoli države s Kitajsko. Kitajska je močno prisotna v Latinski Ameriki. Pogosto imajo zelo agresivno politiko investicij in um, uvoza, ampak eh, to je njihova stvar. morda sicer bodo kdaj obžalovali, ampak edina rešitev je ta, da se pogovorimo s Kitajsko in tu lahko pravimo še nekaj dela. Redne je, se pogovarjamo tudi z Združenimi državami Amerike, ampak moram priznati, da so se te razprave zdaj zaustavile eh, z novim predsednikom, ker še nimamo pristojnega eh, sogovornika za to področje v ZDA. Gospod Tillerson je povedal, da ga skrbi situacija, demokratična situacija v državi in rekli so, da bi želeli biti priča spremembam. Sicer ne vemo, kako bo s tem, ampak to že izkazuje interes Amerike za svoje sosede. No, iz Venezuele uvažajo tudi veliko nafte, tako da to morda bo še vprašanje v prihodnosti. Kar se tiče Kube, tu še nismo raziskali odnosov in upali smo, da bi se lahko pogovarjali o razumnih odnosih. Do sedaj to še ni bilo preveč uspešno, ampak nikoli ne obupamo. In še vedno preučujemo, ali obstaja možnost, ali bi lahko prišlo do dialoga. No, ne razmišljamo o spremembi režima to ni na agendi Evropske unije, lahko pa razmislimo, kako bi lahko situacija postala bolj spremljiva za vse državljane. In eh, tako bi lahko ponovno okrepili vlogo Venezuele, ki je bila pozitivna vrsto let. In prav zato ne smemo prehitro obupati in reči, saj ni nič narobe. Vsekakor se nekaj dogaja v Venezueli, to nas skrbi in res moramo razmisliti, kako zagotoviti eh, konstruktiven prispevek, da se situacija spremeni. Ne glede na to, z katerega konca političnega spektra prihajate, mislim, da si moramo biti enotni glede tega, da je stopnja nasilja visoka. Ljudje bežijo, radi bi ostali, ampak preprosto nimajo kaj jesti. Varnost je slaba, in bežijo zato, da si rešijo lastno življenje. Tako da so razmere zares zaskrbljujoče. Prihajajo novice iz Brazilije, ki pravijo, da v njihovo državo na severu prihaja visoko število beguncev. To so tudi zaskrbljujoči znaki, ampak v tem trenutku jih spremejo, kot so to počeli z begunci iz Haiti. To so nekateri izmed odgovorov, ki sem jih hotel podati. Hotel sem tudi povedati, da imamo predstavnike 12 držav članic v Karakasu, pogovarjamo se o situaciji, mnenja se sicer razlikujejo, ampak poskušamo najti neko zlato sredino, s katero bi lahko izboljšali situacijo v Venezueli. In za konec moram povedati, da se vse države članice glede pomembnih točk strinjajo in uspemo najti skupni pristop Evropske unije. Zato smo učinkoviti. Prisluhnemo veleposlanikom iz Evropske unije na eh, kraju samem, tako da gotovo ni res, da ena ali dve državi upravljata vse skupaj. Razmislimo o vseh prispevkih. In uh, treba je upoštevati vsa mnenja, potem pa si pogledamo širšo sliko. Ne moremo reči, ja, ker je Španija rekla to ali Portugalska ono, da je to že oblikovalo evropsko politiko. Ne, jim pa moramo prisluhniti, ker seveda imajo eh, utemeljene razloge za svoja stališča, recimo, ko gre za tveganja in politike in eh, prebivalce s potnimi listi teh držav. Toliko za enkrat. Hvala vsem za sporočila. Gotovo jih bom prenesel tudi gospe Mogherinijevi in ji povedal, da moramo včasih biti bolj opazni, recimo, da, to, da se tudi udeleži vaših sestankov v parlamentu, kljub temu, da je prišla že eh, predsejkrat. In povedal bom tudi, da imamo še vedno podporo parlamenta, da vodimo dialog, iščemo eh, stopnjo sodelovanja, ki bo pomagala ljudem, da poskušamo zagotoviti demokracijo, da pomagamo tistim, ki so politični zaporniki, pomagamo tistim, ki nimajo dostopa do demokratičnih pravic in ki se jim človekove pravice kršijo. To je tako ali tako splošna politika, ampak dobro je, da se tega vsi zavedamo. Hvala vsem za izražen interes in za vse vaše pripombe ker bomo to tudi upoštevali uh, pri obravnavi Venezuele. Hvala lepa. Hvala za odgovore na nekatere izmed vprašanj, hvala za pripombe. Želi še kdo kaj povedati? Ne, potem lahko se stankom končamo ob 18.29. Hvala tistim kolegom, ki so se zauzeli za to, da to državo umestimo na naš dnevni red. Lep večer vsem in se vidimo jutri do povdne, jutri zjutraj ob 9.00, ko bomo glasovali za izporočili o balkanskih državah.